Tako, drage kolegice in kolegi, prisrčno e, dobrodošli na zadnjem sestanku e, našega odbora v letu 2011. E, vsi ste vabljeni na, po koncu v dvorano Jehudi Menuhin ob 19. na kratko, na kratko prijetno druženje. Eh, en dober bife bo na razpolago in se lahko potem eh, tam še malce pogovorimo. Eh, naš dnevni red poznate. Ena sprememba je. Štr, točka 14. EFKAS bo na dnevnem redu jutri in ne danes. Pri jezikih so vse, vsi jeziki na razpolago, razen estonščine in pa latviščine. V sestavi odbora so določene spremembe. Zelo me veseli, da smo pridobili novega člana in sicer eh, je to gospa eh, Sofija, Mac, eh, Sofija Mazej Kukovič. Eh, nekdanja eh, slovenska eh, ministrica za zdravje, ki je bila že takrat včasih pri nas, prisrčno dobrodošli v našem odboru. Ja eh, Danes bomo tudi govorili o zdravstvu, Peter in na to uspalize in tako dalje. Veliko je takih, ki se s tem ukvarjajo in bodo veseli, če bodo dobili okrepitev. Iz eh, Alde je Join Manders, eh, novi član na mesto Aldine Valean. Eh, to je nadomestno članstvo in isto velja tudi za Kristel Šalde Mozel, iz SND na mesto Rozarja Končete. In še ena sprememba je v sekretarijatu. Peranžer Bazan je sedaj del rotacije v hiši in eh, v novem letu eh, bo v novi enoti, zato bi se sedaj eh, zahvalil, ker je bila doslej vse čas zelo aktivna, zelo dinamična. Torej, hvala lepa za vse opravljeno delo v našem odboru. Francuzische. Francoska televizija bi želela ob 16.30 nekaj posneti in sicer, ko bomo spregovorili o eh, genetsko spremenjenih organizmih, o GMO-jih. Jutri imamo popovdan še eh, delavnico. Jutri je še delovni dan od 15 do 17 in sicer donation of tissue and cells, darovanje eh, tkiva in celic. Zelo lepo bi bilo, če bi bil še kdo od vas tukaj in sicer v tem prostoru od 15 do 17 jutri. In še, drage kolegice in kolegi, je to prva, eh, prvi sestanek po eh, konferenci o klimi v Durbanu. Imeli smo veliko delegacijo, ki nas je zastopala v eh, Durbanu. Bili smo v središču pozornosti in tudi pogajan. Evropska unija je uspela, da sestavi koalicijo 120 držav in eh, rezultate se lahko vidi tako ali drugače. Eh, niso zadostni za doseganje cilja 200 stopinj Celzija, veliko dela je še pred nami, ampak proces se ni zaustavil, pač pa se nadaljuje. Eh, v januarskem plenarnem zasedenju v Štrasburgu bo prišlo morda tudi do eh, resolucije. Eh, o tem bodo jutri odločali koordinatori še. Eh, in sicer je še nekaj zadev, ki jih je treba dodatno še obdelati, tudi v zvezi z izvajanjem kjotskega protokola. Do maja je treba predložiti odločitve. Še AUJI so na za obravnavati. Eh, v zvezi z CSS eh, je bilo odločeno, da eh, bodo vključeni in ve se, kaj to pomeni za instrument CDM. Prišlo je tudi do spora v zvezi z letalskim in pomorskim prometom. Gre za emisijsko trgovanje, za tudi eh, letalski promet in eh, pomorski promet. Evropsko sodišče bo v sredo zjutraj objavilo eh, sodbo v zvezi z tožbo ameriških letalskih družb proti ITS-ju. In o tem bomo spregovorili tudi še v januarju tem sem pri tretji točki, e, to je sprejetje zapisnikov sej 17. oktobra, 26. oktobra, 7. novembra ter 21. in 22. novembra 2011. Če ni pripomp, veljajo za sprejete e, sprejeti zapisniki. In na to prehajamo na naslednjo točko, to je točka 4. Zelo me veseli, da lahko pozdravim gospo Marijo Damanaki, komisarko za pomorske zadeve in ribolov. Ni prvič tukaj, prošnja odbora je bila, da bi se z vami pogovorili o veliki temi reforma ribištva. Ob koncu tedna eh, je eh, bilo veliko govora o svetu za ribištvo, po dolgem času namreč eh, Eh, je prišlo eh, do eh, dogovora o kvotah v ribištvo, ampak razprava je širša in presega še to vprašanje kvot. Odbor je zelo zainteresiran za to temo. Gre za eh, biodiverzifikacijo, eh, za varovanje eh, vrst in tako dalje. Naš odbor je zelo aktiven na tem področju in bi želeli izvedeti, kaj je treba še storiti, kam želimo pri reformi ribištva, kaj, kakšni so cilji. In zato, gospoda Manaki, beseda je vaša za predstavitev in na to v nadaljevanju bomo imeli še vprašanja in odgovore odgovore. Izvolite. Eh, hvala, predsednik. Eh, dragi člani parlamenta, predsednik je že omenil pogajanja, ki smo jih imeli v svetu eh, v preteklem tednu in sicer v zvezi z ribiškimi kvotami v prihodnem letu. V zvezi s tem smo dosegli kompromis po dveh dnevih in nočeh pogajanj. Odkrito vam lahko rečem, da je edini razlog, da sem zadovoljna s tem kompromisom, je upanje, ki mi ostaja, da bo po tem kompromisu eh, prišlo do večje pripravljenosti držav članic, eh, da bi eh, prišlo do radikalne reforme. Odkrito vam lahko povem, da ni treba povedati veliko številke, da vas prepričam, da eh, so naši oceani zelo bolni. Kot je predsednik že dejal, eh, bi želela počrtati eh, nekaj stvari. Potrebujemo radikalno spremembo, kajti ne moremo si privoščiti, da bi trenutni položaj se nadaljeval. Če bomo tako nadaljevali, Eh, bo eh, samo še malo zdravja ostalo. Eh, naši otroci sploh ne bodo več v stanju, da bodo jedli ribe, če bomo nadaljevali še deset let tako. Naše ribe so izlovljene v evropskih vodah, skoraj ni več rib in je pri nas še hujše izprazden ocean kot drugod po svetu. Toda, Eh, novo je nekaj, kar bi želela posebej povdariti. Eh, odkar smo se lani srečali, eh, predsednik je nekaj novega na obzorju in prava novost, novo dejstvo je gospodarska kriza. Zdaj namreč ne gre samo za morje, za oceane, ampak je tudi naše gospodarstvo bolno. In vse to zahteva, eh, da pride do radikalne spremembe, ampak ta sprememba je še težja. V eh, današnji predstavitvi bi se osredotočila na težavne točke, ki so pred nami in eh, bi se zlasti posvetila vprašanju, Eh, kako naša kriza eh, vpliva na naš eh, predlog za reformo ter na nevarnosti se bomo sreotočila, ki prežijo zaradi novih podatkov in novega položaja. Povrnila se bom k predlogu in lahko rečem, da kljub težavam je naš predlog radikaln. Želimo ga ohraniti tako radikalnega, kajti to bo prispevalo k reformi. Eh, lahko eh, na dva načina podprem eh, ta predlog, da vas prepričam o tem, da je ta predlog vreden tudi vaše podpore. Prvič, če bo seveda ta predlog sprejet, bomo okrepili pristop z vidika ekosistema glede ribištva in drugič ribiškemu sektorju bi želeli Eh, omogočiti, da postane bolj zelen. Eh, in najprej nekaj o ekosistemu. Eh, tri glavne dejavnosti so predvidene. Prvič bi naj največjo trajnost dosegli za vse vrste rib do leta 2015. To je zelo visok cilj, rada bi vas opozorila, da po Nagoji je treba eh, predvideti do leta 2015 čim večjo trajnost, eh, kjer je le možno. Torej, mi imamo še bolj ambiciozni cilj, eh, največjo trajnost v donosu do 2015. Drugič, želimo odpraviti za, za vrženje rib za, v predlogu za novo uh, uredbo uh, imamo tudi vključeno uh, to celo področje, ki bi ga vključili v našo zakonodajo. Uh, Eh, gre za završke rib, eh, ki eh, so zelo hude. V tej novi uredbi je treba to primerno upoštevati. Torej, drugače rečeno, ne bo več potrebe, da bi posebej imeli še sprejemanje zakonodaje. In tretjič, ekosistemski pristop je izbran. Eh, veliko bomo pridobili eh, v tej smeri ekosistemskega pristopa. In eh, na to bomo poskušali prepričati Eh, na zelo konkreten način eh, naš, eh, naše ribištvo, da bo postalo čim bolj zeleno. Kako? Vse to je povezano z financami. V preteklem mesecu smo sprejeli nov predlog za nova sredstva in sicer bo to nov sklad ribištvo in maritimske zadeve. Eh, poskušali eh, bomo dali, dati na razpolago dovolj denarja in porabili bomo denar 6,5 milijard eh, v naslednji finančni fazi za to, da bi zlasti skrbeli za to, da bi naše odločitve bile čim bolj zelene. Prvič, želimo preprečiti gradnjo vse večjih ribiških ladij, eh, želimo podpreti čim bolj eh, zeleno eh, vrsto razvoja, manj vpliva na okolje, pomeni boljša oprema, pomeni, da bomo izboljšali politiko na področju manjših ribiških ladij, da ne bi več določenih ladij podpirali finančno, ki eh, po morju vlečejo eh, eh, mreže. Eh, na tleh eh, in našim ribištvom bomo dali še dodatno nogo, na kateri bodo stali. To pomeni, ko bomo zapirali določena področja, ko bomo ob določenem času prepovedali rib, rib, ribarjenje, bomo dali ribičem drugačno možnost v tistem času, eh, da bodo recimo lahko predelali ribe, da bodo imeli ustredne mehanizme ugrajeni tudi za kuhanje in da bodo recimo tudi pobirali eh, umazanijo, eh, odpadke iz eh, morja, da bodo lahko to reciklirali in tako dalje. Pomeni, da bodo v prehodnih obdobjih, ko ne bodo mogli več dejansko ribariti, se ukvarjali z drugimi zadevami in bomo lahko naše ribiške količine rib eh, ohranjali in povečevali. Mi želimo prepričati ribiče, da če bomo dosegli maksimalno trajnostno eh, obliko ulova, bodo imeli še vedno eh, dobro prihodnost in sedaj se te nove ukrepe že udejanja. Eh, našim eh, ribičem bi v nekaterih eh, primerjih dali večje kvote, v nekaterih primerjih, v, v zelo prim, pomembnih vrstah rib mm, smo že dosegli tr, maksimalno trajnostni ulov in donos. Mm, zdaj moramo poskrbeti boljši prihodek za ribiče, naprimer na Eh, področju Zahodne Škotske, eh, kjer smo dvignili kvote za 200 eh, odstotkov pri vahnjah, zato da bodo lahko vlagali potem da bodo lahko vlagali denar v opremo. Eh, pomembno je tudi eh, pri polenovkah eh, da izboljšamo stanje po dveh treh letih bomo imeli več dohodka za ribiče za umestno obdobje prehodno obdobje pa bomo dali ribičem finančno podporo da bodo lahko preživeli to je naša oblika pristopa in zaključila bom s tem da bom počrtala glavna glavne točke, kjer potrebujemo vašo podporo. In to dejansko mislim resno, eh, kajti kriza eh, je lahko eh, tudi nevarna za našo reformo. Potrebujemo vašo podporo. Že sedaj namreč občutim strani držav članic, od mnogih članov parlamentov, parlamenta, da eh, bo prišlo pač eh, do eh, glasovanja seveda in da bo veliko razprav o tem vprašanju in je lahko tudi tako, da se bodo stvari negativno obrnile. Torej, maksimalni trajnostni donos do leta 2015, to je zelo pomembno vprašanje. Države članice, mnoge bi želele Eh, maksimalno trajnostni donos do ne vem kdaj. Želele tudi bi, da se eh, vključuje še eh, slabšo stvar doseči, da se dosega ta maksimalni trajnostni donos, kjerkoli je le možno, kar pa nič ne pomeni. Države članice bodo vedno rekle pri tem ali drugem, pri tej ali drugi ribi, da to pač ni mogoče doseči. Torej, potrebujemo imamo zelo strogo in jasno pozicijo pri tem. Eh, potrebujemo eh, zelo nujno tudi datum, kdaj bomo nehali eh, vreči nazaj, završke vračati v morje. Ribiči bi želeli z nami sodelovati, ampak to je dobro. Leta in leta smo se trudili, pa nismo nič dosegli. To, kar potrebujemo, je postopni dostop in uh, potrebujemo pa jasen rok. In takrat bo prepovedano uh, vračati izvrške v morje. In uh, tukaj bo vaša pomoč in podpora zelo dobrodošla. Potrebujemo tudi uh, zelo dobro podporo z vaše strani, uh, da bo prišlo do sprememb. Namreč eh, koncept eh, za naš eh, instrument financiranja je nov. Mi ne smemo dajati denar davkoplačevalcev za to, da se gradijo večje ladje za ribolov, za večjimi stroji, za še več negativne opreme, pač pa moramo ta denar vsega, uporabiti za majhne ribiške ladje, ki manj vplivajo na okolje, da so bolj selektivne oblike izlova in tako dalje. Torej tudi za to potrebujemo vašo odločno podporo. Poleg tega bi želela počrtati, da e, nujno potrebujemo e, to idejo, da podpiramo eh, tiste ljudi, ki eh, živijo ob morju, eh, torej skupnosti ob morju, lokalno gospodarstvo, tudi okolje v tem področju. Trenutno mogoče se slišijo kritične besede, ker bi naprimer želeli izboljšati in vključiti okoljske instrumente v zvezi z Naturo 2000 in podobno. Eh, države članice menijo, da so to okoljske oblike orodja in da ribištvo s tem nima nobene zveze, ampak mi uh, verjamemo, da je prav nasprotno res, če želimo doseči um, trajnostni uh, ulov, moramo vse to povezati. Naprimer, uh, moramo podpreti akvakulturo, ampak trajnostno obliko, da bomo imeli tudi okoljska pravila vključena. E, tudi države, ki nimajo morja, e, morajo e, imeti dovolj denarja na razpolago, da dosežejo cilje, ki so predvideni v Naturi 2000 v zvezi z vsemi evropskimi eh, cilji. Eh, to ima povezavo tudi z akvakulturami in podobno. Toliko zaenkrat, eh, predsednik, in da bi popolnoma jasno izrazila, kako pomembna je vaša podpora. Prav lepa hvala, gospa komisarka eh, Damanaki, da ste predstavili to izjemno pomembno reformo. Evropska unija in vse eh, države članice so bile zastopane v Nagoji, eh, kjer je prišlo do tudi uspešnega zaključja konference eh, Združenih narodov in se je Evropa zavezala, da bo eh, povečala biodiverziteto, torej bioraznolikost, da bo tudi zaščitena področja eh, povečala, pa tudi cela vrsta drugih ukrepov je predvidena. Na omenili ste obveznosti, ki bi jih vsaka država članica in tudi celotna Evropska unija morale spomnjevati in za katere smo se vsi zavezali povedali. Eh, govorili ste o posameznih eh, podrobnostih in eh, o tem bodo zdaj še spregovorili nekateri naši člani, ki so se prijavili k besedi. Prva na vrsti je François Grostet. Dobr dan, gospa Grostet. Vsakdo ima dve minuti časa. Vsakdo torej le dve minuti, da bomo uspeli vsi spregovoriti, ki želimo. Hvala lepa hvala, gospa komisarka, da ste prišli. Lepo, da si lahko izmenimo mnenja o zelo občutljivem vprašanju o ribištvu. To je zelo občutljivo vprašanje sploh za države, ki eh, morajo spoštovati kvote. Se strinjam z vašimi naštetimi načeli, um, torej ekosistem, usmeritev k bolj zeleni politiki in tako dalje. Ampak Nekaj stvari me pa skrbi, še posebno, um, ko gre za prenašanje kvot v prihodnost. Ne vem, ali bo to res vplivalo na um, količino ulovljenih rib. Česa se bojim? Sedaj bomo imeli nekakšen sistem kvot, ampak um, kvote bodo zakupili največji lastniki največjih ladij, ki ravno sedaj kupujejo manjša um, ribiška podjetja. No, prej na koncu svojega govora pa ste dejali, da želite, da okrepimo um, nekatere manjše oblike ribištva, torej um, manjše um, ladje. To je zelo pomembno um, za našo ribištvo in to je treba ohraniti. Ampak me zanima, ali bo to res tako. Potem um, največji um, trajnostni donos. Ja, tu je realističen cilj, ampak mislim, da je treba gledati na posamične um, dejavnike, na posamične sektore in tako bomo lahko upoštevali tisto, kar smo se dogovorili v Nagoji in pa v Johannesburgu in potem še uh, prepoved završkov. Uh, to se mi zdi mm, dober cilj. Seveda treba zmanjšati to število završkov, ampak gledajte, ali manjše ladje imajo opremo za to, da ohranijo na krovu tisto, česar ne smejo zavreči. Nisem prepričana in tukaj mislim, da bomo naletili na težave. Torej, zanima me, kaj vi mislite o tem. Eh, Zelo pametno vprašanje. Sedaj pa, eh, Kriton Arsenis. Eh, Hvala lepa, predsednik. Eh, dobrodošlica tudi gospe komisarki. Eh, brez dvoma je tako, da to, kar ste rekli, je res. Eh, nimamo radikalne, če ne bomo imeli radikalne reforme, bomo ostali brez rib in seveda bo to izredno slabo za okolje. Zlasti seveda za tiste predele, ki so ob morju, ki živijo pri morju in seveda za vse nas bo to slabo. Saj veste sami, eh, da je v odboru za ribištvo eh, prevalalo mnenje, da bi želeli ohraniti ustrezne eh, količine rib, da bi tako rekoč zaprli določene predele, da bi se ribe lahko dobro razmoževale in da bi se pač okoli teh področji lovilo in da se. Eh, bi te ribe eh, ponovno okrepile. In to eh, mora biti obveznost. To je sicer napisano v predlogu kot neke vrste prostovoljno orodje. Mi pa želimo, da bi to bilo obvezno, zavezujoče in od vas želimo tudi nekaj informacij o tem, kako eh, bo komisija ravnala, eh, če bo parlament dal takšen predlog in se bo o tem pogajalo. Eh, hvala in sedaj nekdo, ki želi, ki ima rad fish and chips, Chris Davis. Hvala, predsednik. O čipsih se ne bomo pogovarjali, ampak ko gre za ribe, moram reči, da je komisarka Eh, prišla po nekaj dnevih, eh, ko so imeli eh, zelo veliko in težke razprave in veliko je bilo tudi kritik in ko je šlo za trajnostne reforme. In treba je premostiti kratkotrajno razmišljanje pri mnogih in zato sem vesel, da je gospa Krestet to Krostet povedala te besede kot francoska predstavnica. Dve zadevi sta zlasti zlasti pomembni, po mojem mnenju. Eh, do 2015 največji trajnostni donos. NSY, kot se to reče. In sicer um, ko gre za skakanje rib, eh, gre za to, da bi morali imeti eh, več rib, ki bi jih lahko izlovili in da bo manj uvozov. In zato tudi zelo um, gospodarni donos pri ribah in izlov. Ne vem, zakaj tega niste ustrezno vključiti. Tudi problem doseganja MSY napom največjega travnostega nonosa je v tem, da mm, bo težko načrtovati pričakovati dolgoročno za vse oblike ribištva do leta 17 ali 18. Svet eh, ne želi vključiti eh, varnostne ukrepe, vsaj ne v mestnem času, koliko razumem. Eh, kako pravzaprav želite doseči Masepsilon do, um, do leta 2018, če nimate v mestnih ukrepov ustreznih? Na to eh, argument v zvezi z z vašim eh, delovnim dokumentom eh, se bo eh, TFC vračalo državam članicam. Eh, Britanci, Švedi in tako dalje imajo TFC v te ali drugi obliki. Eh, kako bomo pa to zopet eh, ustrezno vključili in obravnavali? Eh, kako neka eh, firma, ki ima koncesijo za ribištvo, eh, da je deluje, če um, ima ta uh, firma dovoljenje za ribarjenje, kako naj to odzame po določenem številu let. Hvala lepa. Jose Manuel Fernandez, izvolite. Hvala, gospod predsednik. Tudi sam e, bi pozdravil gospod komisarko in se zahvalil, da je prišla e, na naš sestanek. Eno vprašanje v zvezi z ribištvom. Ko gre za naslednjo finančno perspektivo, je predvideno, da se ustvari povezavo za kohezijsko politiko, kajti investicije na tem področju so izredno pomembne, da bi Eh, ustvarili tesne povezave. In eh, zelo me zanima, ali eh, bo prišlo do zamrežanja, torej intenzivnih povezav med Evropskim ribiškim skladom in drugimi evropskimi skladi, ki so namenjeni recimo za kohezijo. Kajti to malo ribištvo ni le pomembno za tiste, ki delajo na tem področju, da pač pa eh, moramo doseči strategijo 2020 in eh, s pomočjo teh novih pravil bomo dosegli tudi nacionalno kohezijo, eh, skladnost. In na to še o malem ribištvu, kateri novi ukrepi so predvideni v novi finančni perspektivi. Ali lahko morda navedete tudi kakšne konkretne številke. In še eno vprašanje bi postavil v zvezi z Eh, podaljšanjem eh, pogodbe med eh, Evropsko unijo in Marokom. V zvezi s tem to je slaba zadeva, kot po mojem mnenju. Kaj imate namen storiti? Boste plačali očkodnino za ladje, ki so že povzročile veliko škode v tem prostoru. Kakšne predloge eh, za reševanje tega eh, problema imate predvidene? Hvala. Bill Newton, dan je na vrsti naslednji. Gospa komisarka, pred nekaj dni sem bil en teden na taki ribiški ladji v Severnem morju. In nekaj, kar so ujeli, so morali uh, spet vreči v morje. Torej, ker so pač bile ribe, ki jih nihče ne je. Ampak bolj pomembno vprašanje je, kaj pričakujete in kaj um, glede izvrševanja. Ali bo to prepuščeno predvsem državam članicam? Torej, upamo seveda, da bo vaš čr, načrt uveljavljen, parlament vas bo pri tem podprl, ampak kako bomo zagotovili, da bodo države članice res. Uh, izvajale to, kar so obljubile, ali imajo vaši načrti tudi zobe, torej kar zadeva nove eh, kvote, ali imamo kakšen nov inšpektorat ali kaj takega. Torej, kako bomo nadzorovali uresničevanje? Edith, Edith Estrela je na vrsti naslednja. Obrigada, Hvala, gospod predsednik. Tudi jaz bi se želila zahvaliti komisarki. Eh, zahvaliti za to, da se je potrudila uskladiti okoljske cilje z legitimnimi interesi ribičev. Zato vas želim vprašati oziroma vas želim prositi, da nam bolj natančno poveste, kako si zamišljate trajnostno akvakulturo, ribogojstvo. Torej, da Eh, če si želimo ribe, ki se jih goji trajnostno, potrebuješ tri ribe, od katere se ta ena riba hrani. Zato je težko razumeti, da je eh, to združljivo tudi z okoljsko trajnostjo. Pa še nekaj, kar zadeva malo ribištvo. Rekli ste, da Eh, ne bo več subvencij za večje ladje. Sedaj vas želim vprašati naslednje, a ne bo nobenih finančnih podpor več za posodabljanje teh eh, plovil, kaj ti saj gre pri tem za ribiče, ki potrebujejo podporo in brez sredstev iz virov Evropske unije eh, so seveda dosti na slabšem v primerjavi z velikimi proizvajalci Linda McEwen. Hvala, gospa komisarka, da ste prišli danes v naš odbor. Mislim, da je to, kar bo eh, težko, je, da bodo vsi rekli, da si želijo reformo ribiške politike in vsi si želijo trajnost. Ampak potem, ko bo šlo za podrobnosti, se bo zapletlo. Torej, pod, v katere podrobnosti pa ste šli prejšnji teden na eh, svetu? na primer eh, pri teh kvotah, za katerih ste se dogovorili. Mislim, da imate nekaj dobrih načrtov za kar radikalno spremembo, seveda pa je veliko lobiranja, da bi stvari uh, uredili drugače in bi kljub temu še bile trajnoste. Ali eh, je komisija odprta za alternativne predloge, ki na koncu dosežejo enak rezultat, kar zadeva naprimer trajnost, prenosljive uh, Um, kvote in tako naprej. Če nekdo pride in reče, da ima alternativni načrt, ki pa je prav tako trajnosten, ali si boste ogledali take načrte? Hvala. Sedaj pa še nekdo iz velike eh, ribiške države, Richard Seber iz Avstrije. Hvala za prijazne besede. Torej, dejstvo je, da tudi mi jemo ribe. Eh, države, ki nimajo morja, so seveda zainteresirane, da bi imeli ribe tudi še v prihodnosti, gospa komisarka, zato vas sprašujem naslednje. Vedno spet eh, se, spir, eh, se prepiramo o zbirki podatkov. Ali se vam zdi, da je dovolj eno leto 2015 za vse vrste, da bomo dobili največji eh, trajnostni donos ali ne bi bilo bolj treba diferencirati in potem uresničevanje. Naprimer Islandija. Islandija zelo strogo izvaja ukrebe in je dosegla trajnost. Kakšne so ideje v Evropski uniji, da bi bili bolj radikalni, predvsem kar zadeva udejanjanje evropske zakonodaje, tako da se ne prepušča vse samo državam članicam? in ali je ta eh, Maj, ali je to malo ribištvo, ribi, ribolov majhnega obsega res eh, rešitev za vse, je vprašaj. vprašanje, kaj ti ribiči morajo seveda tudi dolgoročni prihodek in to je od regije do regije različno in mogoče bi bilo bolje, bolje, če bi iz ribiškega sklada spodbujali sodobne tehnologije, predvsem pa tudi eh, zagotavljali gospodarsko, ekonomsko trajnost, trajnostni donos. Eh, drugače verjetno eh, tudi majhni ribiči ne bodo imeli velikih možnosti za preživetje. Spa Bestlund. Hvala. Najprej nekaj o ribiškem sporazumu z Marokom. Eh, redko sem se tako veselila, kot sem se prejšnji teden. Kaj ti kot organizacija Evropske unije, smo dosegli uspeh podaljšanja tega sporazuma in mislim, da je to pomembno za prihodnost. Izhajam iz tega, da bo komisija eh, spoštovala sklep Evropskega parlamenta. Komisija mora skrbeti za to, da se spoštujejo mednarodne pogodbe. In seveda je tudi v eh, interesi, kom, interesu komisije, eh, da se to dogaja. Sedaj pa k eh, reformi ribiške politike nekateri kolegi so že povedali pomembne zadeve. Želim povdariti predvsem možnost nadzora. Seveda se lahko pogovarjamo o visokih ciljih ribiške politike, vendar v resnici gre za to, da vzpostavimo prave strukture, strukture, ki nam omogočajo nadzirati to, kar se dogaja v vodah in s tem so povezane tudi spremembe načina dela. In mislim, da je pomembno, da se zagotovi ta nadzor, tako da države članice si ne bodo izmišljali proti novih pravil, da bi se izognile izvajanju evropskih predpisov. Sedaj pa nekaj o ribiških kvotah. Lahko se pridružim temu, kar so povedali drugi. Ni neke pavšalne rešitve. Velika so tveganja, veliki koncerni bodo pokupili eh, kvote in pravzaprav si vsi želimo malo ribištvo, ribištvo v majhnem obsegu. Se je čudno, da lahko kupiš te pravice, te kvote, kajti to je pravzaprav kolektivna pravica. Hvala, Karl Schlüter. Yeah, Želim samo po, eh, ponoviti to, kar je povezano z Zahodno Saharo in Marokom. Eh, omenili ste ekosistemski pristop in to je bilo zelo zanimivo vendar to tudi pomeni, da bi morali bolj povdariti eh, kemičnemu onesnaženju, endokrini, eh, motilci in tako naprej, druge substance, ki eh, onesnažujejo pomorski ekosistem. Eh, pričakujem si in gotovo imate tudi kakšne ideje, da zaščitimo pomorsko okolje, kajti to pomaga tudi ribičem in to je ta okoljska povezava. Eh, strinjam se s eh, kritiko, kar zadeva največji dovoljeni ulov. Tak, taki. Eh, prejšnji teden ste se dogovorili o tem. Vemo, da je, večji, da so, da je večina staležav že, eh, torej da, da tam že vlada prekomirni ribolov, da eh, ni več veliko teh rib. In zato se mi zdi, da bi bilo bolj logično, če bi vsak evropski državljan dobil tak, tak in potem uh, bi ta ribič nekako pač lovil zame za vas in tako naprej, kajti to je skupni vir. In če uh, ribiči uh, izkoriščajo te vire, morajo plačati določen delež tem, ki, v katerih lasti so, torej v lasti nas vseh. To bi bil pravzaprav bolj logični pristop in kar zadeva ribogojstvo. Uh, Zelo sem vesel, kar zadeva prepoved završkov. Jaz sem pripravil poročilo eh, in mislim, da je to dobro, če je dobro upravljeno. Če imamo uspešen, eh, uspešno prepoved završkov, potem eh, moramo seveda zagotoviti tudi druge pogoje. Torej, da m, mm, ogledati si moramo ribogojstvo v celoti, tako da ne bo torej eh, ne bom mogel ostati tu do konca, ehm, eh, zato ker moram paziti na otroke, tako da se opravičujem, če mogoče pri odgovoru ne bom več tu. Gospa Ana Rospah je na vrsti naslednja. Hvala, gospod predsednik. Želim samo vedeti, ali veste, ali imate kakšne statistike ali karkoli o tem, ali se s kvotami ravna v severnem delu Evrope enako kot v južnem delu Evrope. Hvala. In zadnji iz Severne Irske, Jem Nicholson. Much, uh, Hvala, gospod predsedujoči. Komisarka ima prav, če pravi, da so Eh, to, da so težki časi, ker smo v ekonomski krizi. Vsak se strinja, kar zadeva završke, ampak treba jih je ostrezno seveda tudi nadzorovati in treba je to izboljšati v primerjavi s preteklostjo. Um, Ribiči in znanstveniki se ponavadi ne strinjajo in potem komisija spet dolgo potrebuje, da se odzove na vse to. Uh, ali torej v reformi potrebujemo tudi boljše znanstvene dokaze, znanstvena dejstva. Na Severnem Irskem in na Irskem pravijo, da Uh, ni dovolj teh dokazov, torej da dobivamo premalo teh uh, dejstev, da se premalo zbira podatk, premalo zbira podatke. Ali vas lahko vprašam, kaj boste storili, ali boste sprožili več znanstvenih raziskav v zadnjih sedmih, osmih letih, ali se je izboljšalo, kar zadeva stalež rib, ker torej, uh, mislim, da moramo videti predvsem, kakšne koristi imamo iz vseh teh ukrepov in predvsem tudi iz znanstvenih eh, raziskav. Tež, lahko je sedeti tu v Bruslju in moram vam povedati, gospa komisarka, eh, tu sem tudi že eh, dolgo časa, zakaj morajo ribiči vsako leto eh, Torej, zakaj se, z, z, se z ribištvom ukvarjate vedno šele decembra, čeprav bi bil, bil gotovo tudi boljši čas in ne tako pozno v letu? Hvala, Jim. Komisarka, veliko vprašanje je bilo. Um, videli ste, da. Um, je tudi veliko podpore za vaše predloge. Eh, takoj bom odgovarjal na vprašanja, ne želim izgubljati časa. Torej, kar zadeva prenosljive pravice, želim vam dati nekaj informacij v zvezi s tem. To, kar poskušamo doseči s tem sistemom, je, da predlagamo državam članicam možnost za uvedbo prenosljivih pravic in sicer upoštevajoč določene, določena načela, ki bodo veljala v vseh državah članicah. Torej, države članice bodo uvedle sistem eh, in imajo seveda fleksibilnost eh, to storiti na svoj način, vendar držati se morajo načel. Torej, naša prva ideja je to, kar smo omenili, gospod Šliter, če sem pravilno izgovorila vaše ime. Torej, naša ideja je ta. Ribo lov je javni vir. Ribi staleži so vir javnosti. To pomeni, da država, da ima država možnost, da lastnikom plovil da določene koncesije za določen čas, o tem seveda odloča država in potem vzame koncesijo nazaj. Če predvsem, če se koncesionar ne obnaša tako, kot naj bi se. To je splošna ideja. Torej ne gre za to, da lastnik plovila dobi neko lastništvo, temveč pravico, da uporablja javni vir, javno dobrino, kajti riba je javni vir. Tu ni podobnosti s kmetijstvom ali z drugimi področji, kajti na, v kmetijstvu eh, pridelujemo Eh, eh, oziroma gojimo določene pridelke, tu pa uporabljamo nekaj, kar je, to je javni vir in nekdo dobi za določen čas pravico, da to izkorišča. Če to s tem ravna korektno, potem se mu bo koncesija podaljšala, če ne, pa se mu bo vzela. Torej, naša ideja ni, da se po določenem času spet vse vzame nazaj, temveč, če lastniki plovil niso spoštovali pravil. Gre v bistvu za ukrep skladnosti. In seveda bodo tudi zaščitne klauzule, da se prepreči koncentracija določenih pravic. In s tem odgovarjam tudi že na drugo vprašanje gospe Gostit iz Francije. To, kar bomo storili, je, da jim damo pravico, da izvajajo ribolov, ampak po, ene, po drugi strani pa lahko, naprimer, iz sistema izuzamemo vse eh, ribiče, ki se ukvarjajo z ribolovom majhnega obsega. Ali da se koncesije, s koncesijami lahko trguje samo med temi ribiči. Ali da lastnik plovila lahko ima samo dve ali tri koncesiji. Torej so zaščitne klauzule proti. Eh, koncentraciji za varovanje majhnih ribičev in predvsem tudi, da viri ribištva ostajajo v javni lasti. Mislim, da je veliko nerazumivanja tudi v tej dvorani in tudi nimate pravilnih informacij, ampak skupaj moramo delati nad tem, da dobimo najboljše rešitve. Da sem iskrena, to je zelo kontroverzna tema in če bom dobila pozitivne predloge, potem bom na vsak način jih upoštevala, da bomo našli še boljše rešitve, kar zadeva završke. Potrebujemo nek končni rok. Kaj to pomeni? Po koncu završkov bodo lastniki plovil morali istovoriti vse, kar ujamejo, kar ulovijo. Kaj se bo potem zgodilo? Torej, najprej dobijo eh, zelo široko srčno eh, pomoč za to, da vzpostavijo eh, možnosti skladiščanja za vse, kar ulovijo. Naprimer, lahko eh, ulovijo tudi mlade ribe, eh, vendar jih ne bodo eh, prodali, če trga za to ni. Ampak kaj bomo storili? Imajo možnost, da zberejo eh, te mlade ribe in da jih potem eh, pač pretvorijo v ribjo moko in s tem potem prodajo na trgu ali da vse zberejo in uh, se uvedejo nove tehnologije. Naprimer, vedno večje povpraševanje je za ribiški material za uh, farmacevtska podjetja, naprimer. Torej, lahko kako se najdejo alternative, ampak ideja je, da se vse istovori in to bo ob koncu, ob izteku roka tako. Ob izteku roka bo moral ribič istovoriti ves ulov. To je torej naša splošna ideja. Potem, kaj, kar zadeva ustvarjanje eh, ribiških rezervatov. Storili bomo vse, da bi uveljavili tudi to, ampak so pa določeni pravni problemi, ki so povezani s tem. Torej, kaj lahko storimo? Državam članicam lahko, kajti to ni v naši pristojnosti, to je v pristojnosti držav članic, torej državam članicam damo možnost, da na regionalni ravni spremejo odločitve o tem. In to bo zelo pomembno. Naprimer, vse države članice okrog sredozemlja se lahko združijo, se stanejo in če se eh, dogovorijo, da bodo uvedle taka eh, območja z omejenim ribolovom, potem bo to zavezojoče. Eh, torej, nekdo je rekel, da ribiči prihajajo v Bruselj in se mora, se mora potem odločati v Bruslju. Torej, to potem ne bi bilo več potrebno, kajti odločitve bi se sprejemale na regionalni ravni in če se sklinejo s sporazumi, potem so zavezujoči. Če pa ni takih sporazumov, bo posegla Evropska unija. Torej, tri, moramo najti legalno pravno, pos, pravno možnost, da lahko interveniramo tam, kjer države članice niso zelo zauzete za ustanavljanje varstvenih območij, kar zadeva največji trajnostni donos. Eh, se strinjam z vami, da je to najlažje doseči z dolgoročnimi načrti upravljanja. Mislim, da vam, nam vi lahko pomagate. Kaj se dogaja sedaj? Imamo pripravljene dolgoročne eh, načrte upravljanja, vendar ne moremo nadaljevati s tem, kajti svet in parlament se ne morate dogovoriti za pristojnosti. Torej, to je igra oblasti, kdo bo eh, sklepal o čem v mestnem času pa so vsi dolgotrajni, dolgoročni načrti blokirani, čeprav so pripravljeni. Torej, predlagali bomo državam članicam, da uveljavijo in izvajajo te načrte upravljanja, tudi če niso izglasovani. To se je zgodilo letos na svetu. Odločili smo se, da bomo pri nekaterih staležih ravnali po dolgo. Eh, ročnih načrtih eh, upravljanja, vendar v naslednjih letih bo težko. Moramo deblokirati to situacijo, kajti drugače je to nočna mora in ne bomo dosegli največjega trajnostnega donosa brez eh, dolgoročnih načrtov upravljanja. Kar zadeva torej ribolov majhnega obsega po. Skusili bomo obvesti nov prak, kar zadeva financiranje. Torej, za to malo ribištvo eh, bo 75 odstotkov iz naših sredstev, 75 odstotkov eh, vrednosti projekta. Torej za ribištvo nasplošno 50 odstotkov, za ribolov majhnega obsega 75 odstotkov. Torej, torej to je absolutno konkreten, konkreten ukrep. In seveda moramo to povezati s kohezijsko politiko. Po novi uredbi imamo torej eh, možnost, da se tudi kohezijski sklad uporabi za to, eh, ta ribolov mehnega obsega na področju eh, infrastrukture. Torej, eh, nočemo dajati dana, denarja za nove motorje, vendar posodabljajo se lahko plovila. In sicer naprimer za mehanizme skladiščenja na, na plovilih, potem za selektivno opremo, potem za izboljšanje delovnih pogojev ribičev. Torej, lahko jim pomagamo, vendar nočemo dajati denarja za nove, večje ladje, motorje, kajti to uh, samo prispeva k prekomernemu ribolovu, kaj, kar zadeva problem nadzora. Seveda potrebujemo tudi ustrezen nadzor. In mislim, da že imamo določene ideje. Uh, eh, imamo tudi nov, novo uredbo oziroma nov, nova pravila o nadzoru, ki pravijo, da pri eh, ribiških staležih lahko eh, odredimo. Spain, Aha, torej, da imamo eh, zmanjšanje za, za skušo, kajti tam je eh, prišlo do prekomirnega ribolova in morajo videti, da je splošna skladnost pomembna. In razen tega bo to tudi največje orožje, najmočnejše orožje, bo eh, pogojnost. Torej, v, pri novem financiranju, če niti na vzkrižne skladnosti, tudi ni denarja, tako enostavno je to in to se nanaša tudi na zbiranje podatkov. Nekdo je opozoril na to, če neki, neka država članica ni kooperativna, eh, kar zadeva znanstvene nasvete, tudi ne bo denarja. To je edini način, kajti sicer bo vse, kar eh, delamo, brez rezultata, kar zadeva ribogojstvo. Torej želimo podpriti um, um, trajnostno ribogojstvo. Kako? Želimo najti nova območja, uh, nova področja pri splošnem pomorskem načrtovanju. Torej, razen tega želimo predvideti določen delež tudi za mlade, ki se začnejo uh, uh, ukvarjati z ribogojstvom, ki pa se morajo seveda držati naših pravil. In pripravljeni smo dati več denarja za ribogojne projekte tam, kjer oziroma akvakulture, kjer ne uvajajo karnivornih rib eh, in tudi ne, eh, kjer, ne, kjer ne gre za proizvodnjo ribje moke, temveč kjer gre za alternativno hra, hranjenje rib, naprimer alge in tako naprej druge projekte, ki nam omogočajo tudi dobro, um, um, torej proizvodnjo dobrih pridelkov, ne samo rib. Akvakultura je več kot samo ribištvo in zato jim želimo pomagati pri uresničevanju novih idej, kar zadeva jug in sever in kako se uresničujejo kvote. Imamo velike razlike. To moram priznati, da sem kratka. Na sredozemlju nimamo kvot, imamo samo kvoto za modro tuno, modro plavutega tuna eh, in tudi nimamo tako strogih pravil glede skladnosti kot na severu. To je brzel, ki jo moramo zapolniti, ampak to je edino, kar lahko povem. Kar zadeva sporazum z Marokom, vem, da je tudi to kontroverzna tema. Nočem se sedaj vrniti eh, na to, to bi potrebovalo veliko časa, lahko pa rečem samo, da bo komisija spoštovala eh, glasovanje v parlamentu, eh, to je tudi naša naloga. Že sem predstavila predlog, danes v, na svetu za okolje so se dogovorili za to, za ta predlog, se pravi, da bomo ustavili ribi, ribolov tam, eh, to moramo storiti, ker je parlament glasoval tako, vendar bom prosila za nov mandat, da izpogajamo boljši sporazum. Boljši sporazum pomeni eh, sporazum, ki je bolj prijazen okolju, eh, ki je tudi bolj ekonomsko izvedljiv in sporazum, ki je v skladu z mednarodnim pravom. Vendar to je. Hm, zahtevna stvar in upam, da bo parlament, ki je izglasoval priporočilu komisiji z veliko večino, da nam bo pomagal. Moram pa reči, da moramo upoštevati, da bo svet, da boste svet in parlament na koncu glasovala za to. Torej, karkoli reče komisija, če parlament in svet takega sporazuma nočeta, potem ga tudi ne bo. Hvala, gospod predsednik. Najlepša hvala komisarki Damanaki za to, da nam je predstavila eh, eh, osnove ribiške reforme. Torej, ta odbor vas na vsak način podpira, kajti eh, to so tudi naši cilji. Eh, torej, prispevali bomo k novi zakonodaji in pripričan sem, da potrebujemo 50. člen skupaj z odborom za ribištvo, tako da bomo ideje, ki ste jih predstavili, ustrizno upoštevali v procesu zakonodaje. Hvala in srečen Božič. Next point, number five. Naslednja točka je točka pet, ženske in podnebne spremembe. Eh, mnenja, mnenje, ki ga je pripravila Barbara de Brun. Uh, eh, uh, de... Kolegica bo predstavila to mnenje. Gospa de Brun me je prosila, da uskočim za njo, ker je na bolniškem in ker želi, da vendar dosežemo napredek tudi pri tej temi. Torej, tako, da ne bomo počakali z razpravo v tem odboru na to, da se bo vrnila z bolniškega. Torej, ženske in podnebne spremembe, to je podobno vprašanje kot eh, države v razvoju in podnebne spremembe. Torej, ta odnos je podoben. Ženske so manj vključene v odločanje v zvezi s podnebnimi spremembami. Vendar posledice podnebnih sprememb pogosto ženske prizadevajo bolj. IBCC je že pred približno desetimi leti ugotovil, da podnebne spremembe niso samo stvar okolja, temveč tudi razvoja. In kot razvojno vprašanje, so s tem povezane tudi vprašanje enakosti, enakopravnosti spolov. V četrtem poročilu IPCC-ja piše, da so posledice podnebnih sprememb eh, odvisne od pripadnosti spolu, od eh, starostne skupine in tako naprej in revni ljudje, starejši ljudje oziroma revni eh, so še posebej prizadeti. 70 odstotkov revnih na svetu je žensk. Iz statistik je razvidno, da ljudje, ki so postanejo žrtve naravnih katastrof, da je od teh 85 odstotkov žensk, od okoljskih beguncov 75 odstotkov. In če podnebne spremembe pripeljajo do konfliktov, naprimer za vodo ali urno zemljo, potem nastajajo konflikti in krize zaradi naravnih virov in tudi v tem primeru je bolj verjetno, da postanejo žrtve takega vojnega nasilja ženske. V, sist, v situacijah katastrof je visoka tudi umrljivost žensk. Torej, pri raziskavi, ki je upoštevala pripadnost spolu, bi pri takih raziskavah bi lahko um, opozorili tudi na tveganja v zvezi z zdravjem in eh, pripravili tudi načrte za rešitev tega, oziroma da povem drugače. Hitro je treba pojasniti, kako podnebne spremembe vplivajo na migracije in kako to potem spet vpliva na situacijo žensk, na položaj žensk. Ne gre samo za to, da so ženske žrtve, temveč tudi za znanje, ki ga hranijo ženske. Obstaja tradicionalno znanje, obstajajo relativno enostavni ukrepi, ki jih je treba ohraniti. In tu eh, smo lahko uspešni z majhnimi viri, to je znanje, s katerim razpolagajo ženske in ki Eh, pomaga celim družbam. In državni oziroma uradni sistemi pogosto ne upoštevajo tega znanja. Torej vprašanje spolov v podnebnih spremembah je pomembno vprašanje. In želim posebej opozoriti na to, da oziroma želim dodati, da je najpomembnejše vprašanje za ženske, pa ne samo za ženske, temveč za vse ljudi, ljudi to, da nam mora uspeti ustaviti spreminjanje podnebja, podnebne spremembe. Ukrepi je treba poskrbiti za upoštevanje položaja žensk. In če sprejemamo ukrepe, moramo seveda paziti na to, da se eh, situacija žensk ne poslabša. Hvala, Sato Hasi. V Durbenu na afriškem kontinentu, afriški celini smo tudi po pri različnih spremljevalnih prireditvah videli, kako je to povezano ženske in podnebne spremembe. To je naše mnenje za eh, odbor za ženske. V Evropskem parlamentu sprašujem, ali želi kdo spregovoriti. No. Uh, Hvala lepa, predsednik. Gospod De Bruyne, bi rada res čestitela, kaj ti. To je zelo dobro mnenje. Imam pa vendarle nekaj manjših pripomp glede tega, da je vloga žensk pri boju proti podnebnim spremembam res ključna. Res potrebujemo um, bolj učinkovit razvoj dogodkov uh, na področju evropske diplomacije za podnebne spremembe. Bolj se moramo vključiti v mednarodna pogajanja pri podnebnih spremembah. Predsednik, rekli ste, kaj smo videli v Durbanu. Ja, lahko vam predstavim primer tega delovanja z eh, konceptom mehke nezavezujoče moči um, v takšni diplomaciji se lahko marsikaj stori, tudi v mednarodnih pogajanjih o podnebnih spremembah. Kot sem slišala, pred desetimi dnevi je predsednik konference uh, pozval komisarko Hedegard in ministra za zvonane zadeve iz Južnoafriške republike, oziroma ministra za okolje iz Južnoafriške republike, se bo pravila govornica, je pozval k temu, da najdete rešitev glede Indije. In v to desetih minutah. In sta se pogajala, sta se pogajali obe ženski in dosegli sta kompromis. Sicer ne v desetih, ampak v petnastih minutah sta dosegli kompromis. Torej, ta mehka moč je mogoča. Ne samo pri um, diplomaciji za podnebne spremembe, ampak tudi sicer. Prav tako naj povem, da je vloga žensk zelo pomembna pri blaženju podnebnih sprememb v vsakodnevnem življenju. Naprimer eh, preko večje energetske učinkovitosti, preko reciklaže in pa preko uporabe um, ehm, okolju prijaznih proizvodov ter pa organskih proizvodov se to lahko doseže. Prav tako sem podarila to, da ženske lahko marsikaj storijo tudi na področju um, izobraževanja, um, tako v podjetjih, kot tudi v gospodinstvih. Mislim, da moramo pozvati OZN oziroma države članice k temu, da pripravijo sistem um, okoljske pravičnosti. To, o tem je bilo govora tudi v resoluciji um, za Durban. Kajti če se ne bomo znali učinkovito spopasti z podnebnimi spremembami, potem bodo podnebne spremembe zelo vplivale na revne države, še posebej na ženske v teh državah. In to je nepravično. Prav tako je treba poštevati to, kako um, politike s podnebnimi spremembami vplivajo na potrebe žensk. Bolje treba poštevati načelo spolov, ko se pripravlja um, uh, okoljske politike, ki bodo bolj trajnostne. Hvala lepa. Hvala lepa, Rana Plamp, za ta komentar. Nihče več ne želi besede. Do jutri, uh, do 12. Um, prosim, če uložite svoje predloge sprememb, torej do 20. decembra, tako lahko vaše predloge sprememb še vključimo v proces odločena v odboru za pravice žensk. Sedaj pa točka 6. potem naslednje um, točke bodo razrešnica, sedaj šesta točka pa je Evropska investicijska banka. Krešenco Rivelini je pripravljalec mnenja. Elizabeta Gadini ga danes nadomešča. Presidente. Hvala, gospod eh, predsednik, bom zelo kratka. Torej, eh, gospod Rivelini se upravičuje, vendar danes ni mogel biti na vzoč na tem sestanku. Eh, in zato mi, me je prosil, da pač povdarim najpomembnejše. Gre za eh, osnutek mnenja. Mogoče bo dobro, da si malo nasplošno skupaj ogledamo to mnenje. Gre za šest točk, kjer se predlaga AB da spoštuje eh, še posebej določene kriterije. Prva točka, na primer, povdarja, da se mora EIB zavezati, da bo financirala projekte, ki izpolnjujejo stroga okoljska merila in tako spodbojajo trajnostno rast. Druga točka pravi, pozdravlja se, da je EIB povečala znizek naložb predvidenih za financiranje okoljevarstvenih projektov na področjih, kot so energetska očinkovitost in tako naprej. In sicer z 16 milijard v preteklem letu na 19 milijard evrov v letu 2010. Tretja točka. Tu se poziva EIB naj se zaveže, da ne bo financirala projektov, s katerimi se ustvarjajo prepovedana območja ali uporabljajo tako imenovane prepovedane tehnologije. Četrta točka ceni se podporo, ki jo EIB namenja sektorju za obnovljivo energijo. In tudi tu je prišlo do znatnega povečanja. Eh, torej na 6,9 milijard 2010. Eh, Potem peta točka, izboljšalo se je tudi tehnično znanje EIB s tem, da je število strokovnjakov, ki se okvarjajo predvsem s projekti na področjih energetske učinkovitosti obnovljivih virov energije, povečala 40 odstotkov v letu 2064 odstotkov in v šesti točki se poziva EIB naj še naprej uporablja stroga morila za projekte proizvodnje energije iz črnega premoga in lignita, kajti eh, ne smemo podpirati pridobivanja energij z visokimi emisijami oglika. To so glavne točke tega mnenja in posredovala sem jih tako, kot me je prosil kolega. In sedaj seveda pričakujemo pripombe kolegov. Alors, euh... Hvala lepa. Gospod Cikulina, je želel besedo? Hvala lepa, predsedujoča. Tudi moja skupina pozdravlja ta osnutek mnenja. Kričenca Rivelinija. To mnenje se mi zdi kar uravnotešeno. In mislim, da je v mnenju izpostavljenih več pomembnih točk. Mnenje nam je všeč, kot rečeno, kazalci za financiranje za EIB so nam všeč, še posebno tisti, ki se nanašajo na projekte, ki so vezani na podnebne spremembe, naprimer energetsko učinkovitost, obnovljiva energija in pa prilagajanje podnebnim spremembam. Prav tako nam je všeč to, da si bomo pogledali prepovedane tehnologije. Pripravili naj bi nekakšen črn seznam. Tukaj bi lahko navedli nekaj primerov, se mi zdi, um, že prepovedanih projektov oziroma neodobrenih projektov. To bi lahko um, javno izpostavili, javno izpostavili takšne projekte. Kajti problem je v tem, da se včasih um, takšne projekte, če so nekje prepovedani, postavljajo v drugih državah. Še več bi morali storiti. Morali bi pripraviti tudi sivi seznam, ne samo črni seznam. Kajti številni projekti so res um, nekje na meji, kot naprimer um, različne sežigalnice fosilnih goriv, nekateri morda niso na. Za črni seznam, ampak za sivi seznam pa že in eh, potem bi lahko pozorili na takšna področja okoljske ocene učinka, um, se, zaved, se izvajajo za takšne projekte, to je res, ampak morda bi lahko pripravili več um, strateških um, okoljskih ocen učinka. Evropska investicijska stra, banka bi morala um, spremljati to, um, da se včasih um, zmanjšuje nacionalne standarde, zato da se spremljajo nekatere projekte. včasih se zdi, kot da si AB um, zatiska svoje oči in uh, kar pusti takšnim projektom, da se pač izvedajo. Včasih so se standardi zelo znižali, samo zato, da so se nekateri projekti lahko izvedli. Pa še nekaj bi omenil, še posebno za južne države članice EU, tiste iz sredozemlja um, se gotovo zelo zanimajo za boljše upravljanje, gospodarjanje z vodami. Tukaj mislim, da bi morali upraviti več raziskav in tukaj bi um, lahko pripravili več učinkovitih projektov za to področje. Hvala. Hvala lepa, Jean Brandi. Merci, madame la Hvala lepa, gospa predsedujoča. Gospe Gardini, tudi gospodu Revelinu bi se rad zahvalil za to, da sta pripravila ta osnutek mnenja in da ga je gospa predstavila tu. Um, bil sem v odboru za nadzor proračuna, predsednik Majstat je um, predstavil svoje leto poročilo in imel sem priložnost, da mu zastavim nekaj vprašanj. Nasplošno moram reči, da sem zadovoljen s tem, kar se dogaja v Evropski investicijski banki v zvezi z okoljem. Eh, podvojili so eh, svoje projekte za 10 do 20 milijard evrov v treh letih. To je zelo pozitivno. Ampak zdi pa se, da so projekti zelo strotočeni samo na vprašanja podnebnih sprememb. Gospoda Majstada sem eh, torej vprašal naslednje. Nažalost sem potem moral priti sem in um, ni imel zadosti časa, da bi odgovoril na vsa vprašanja. Tole me zanima. Če se EIB eh, morda želi bolj um, osredotočiti na učinkovitost virov, bi bilo to dobro, kajti ti viri imajo zelo velik vpliv na okolje. Prav tako bi bilo dobro imeti strožja pravila za biotsko raznovrstnost kajti biotska raznovrstnost je gotovo ena izmed največjih težav, s katerimi se soočamo pri okolju. Ampak ravno te biotske raznovrstnosti v letnem poročilu praktično ni. Prav tako sem mu tudi povedal nekaj kritik. Um, v okviru AIB je sicer takšnih projektov malo, ampak mislim, da ne bi smeli vlagati sredstev v termoelektrarne, kjer se sežigajo fosilna goriva. Um, tukaj imamo samo 10 odstotkov vseh sredstev, ki se nanašajo na, takšna, um, na takšne elektrarne, ampak mislim, da bi res morali pozivati EIB k temu, da ne namenja več sredstev za takšne projekte termoelektrarne, kjer se uporablja fosilna goriva. Hvala lepa. Še kdo drug morda? torej gospod Karano. Um, zastopate Evropsko investicijsko banko. Prosim, ja, kar um, besedo imate. Hvala lepa. Najprej hvala lepa gospodu Borčevalcu Revelinju za pripravljeno mnenje in hvala lepa za prijete vprašanja. Pozdravljamo vsa priporočila in predloge v tem mnenju. še posebno, kot rečeno, si zelo prizadevamo k temu, da bi EIB postala um, res uh, banka, kjer se projekti namenjajo okolju. Prav tako tukaj pripravljamo ustrezne podatke. Omenili ste črni oziroma sivi seznam. Um, to EIB že izvaja. EIB že v celoti uveljavlja standarde politike Evropske unije in direktive um, iz EU. Prav tako pa želimo podobne standarde uporabljati tudi zunaj Evropske unije, kjerkoli je to le mogoče. Vedno želimo zaščititi biotsko raznovrstnost ter um, spoštovati um, takšne predpise, naprimer Natura 2000 in podobno. Enako velja tudi za nekatere druge projekte. Um, pri, spoštujemo naprimer uh, eh, predpise komisije za um, jezove, prav tako tudi za rudnike. Tukaj smo že zmanjšali um, sredstva, ki jih namenjamo za to. V okviru okvirovskega sporazuma um, smo želeli, da bi včasih financirali takšne projekte, ampak se pa vedno pri takšnih projektih zavedamo tudi okoljskih učinkov in socialnih učinkov prav tako vedno bolj mislimo tudi na davčne prihodke in pa na to, da morajo države ustrezno poročati o tem, um, kakšen je denarni tok v posamezni državi um, po takšnih prijetih sredstvih. Prav tako naj povem, da um, smo uh, sedaj um, pri energetskih potrebah um, dosegli 75 odstotkov um, celotnih zneskov. Um, naše financiranje za uh, fosilna goriva se je zelo znižalo na 10 odstotkov vseh naših energetskih projektov. Ta sredstva namenjamo um, samo takrat, kjer um, je to upravičeno glede na politike Evropske unije ali pa politike držav članic. Um, Nemčija, na primer, se še vedno zanaša na fosilna goriva um, in v tem primeru pač eh, tudi to upoštevamo. Ampak tudi, če financiramo, na primer, uh, eh, termoelektrane, kjer se uporabljajo fosilna goriva, uh, tudi, če to počnemo, uporabljamo zelo stroga merila uh, Eh, kot je tudi zapisano um, v naši izjavi glede okolja. Vedno je treba uporabljati um, najboljšo možno tehnologijo za okolje, prav tako treba poskrbeti za to, da um, so obrati pripravljena um, zajemanje in skladiščenje oglika. Prav tako je treba poskrbeti za to, da um, se skrbi za splošno znižanje CO2, ne pa zviševanje CO2 pri takšnih projektih. Pa še nekaj glede uporabljenih standardov. Um, glede projektov, kjer se uporablja fosilno goriva. Um, naj povem, da smo izpostavili um, 20 um, potencijalnih projektov po letu 2007. Um, EIB je dobila 20 izprijav za takšno financiranje, ampak mi smo 20 takšnih projektov zavrnili, ker niso bili v skladu z ustrezno okoljsko politiko. Um, vedno želimo seveda izboljšati našo politiko, izboljšati naše standarde um, leta 2009 um, smo to že storili tudi po posvetovanju s parlamentom. Tudi sedaj seveda želimo še poslušati vaše predloge, da še izboljšamo naše standarde. Kot veste, smo banka v EU in smo zavezani um, spoštovanju priporočil um, evropskih institucij, tudi sveta in parlamenta seveda. Hvala lepa. Še kdo morda um, poročevalec, smo zastopnica, poročevalca. Torej, 20. decembra um, do um, 18. Um, imate čas za predlog sprememb. 28. Um, januarja bomo glasovali v Envilu. 29. februarja pa bo o tem odločal odbor za proračunski nadzor. Sedaj pa naslednja točka. 7. Um, razrešnica 2010 splošni proračun EU. Juta Hauk je naša pripravljalka mnenja, prosim. Ja, dank, frau... Da, hvala lepa, gospa predsedujoča. Ponovno smo pri mehki moči, ampak z trdimi dejstvi. Eh, svoje predloge za razrešnico sem predložila relativno zgodaj, da so dani vsi pogoji za primerno razrešnico prevajanje tega besedila. Vem, da so že kritike eh, v zvezi z rokom eh, za predloge sprememb. Jutri ob 18. Eh, je rok za vložitev predlogov sprememb, ampak tu ne moremo ničesar spremeniti, kajti to je nujno, da svoj predlog tudi pravočasno uskladimo, da kontrolni nadzorni odbor, ki vodi vse, tudi pridobi naše mnenje in eh, naš in eh, nadzorni odbor je z dopisom svojega eh, predsednika in z poročevalko za agencije za razrešnico jasno dejal, da potrebujejo naše mnenje pred 22. februarjem. Če si vse ogledate, če upoštevate božični odmor, Eh, vam eh, bo jasno, da nam nič drugega ne preostane, kot da eh, rok postavimo na jutrišnji dan ob 18. ko je zadnja možnost za vlaganje predlogov sprememb. Ne bom se pritoževala, to da, če pogledam po dvorani, si sploh ne morem predstavljati, da mnoge kolegice in kolegi sploh kažejo interes, da bi vložili predloge sprememb. Kajti, če si pogledam, kako ogromna je eh, tukaj udeležba in eh, koliko se jih bo morda udeležilo pri razpravi, eh, ni mogoče pričakovati, ne vem, koliko predlogov spremem. Ampak poglejmo si naš proračun. In proračun za odbor Eh, za, eh, torej proračun, za katerega je odbor okolje sploh eh, pristojen. To je tudi za področje varne, varnosti hrane. Vidimo, da za nič cela 76 odstotka smo pristojni mi. Tudi torej, pristojni smo za niti en odstotek proračuna Evropske unije. Zavedam se, da primerna okoljska politika gotovo eh, ima opravka s financami le delno, kajti okoljska politika, zdravstvena politika in pa eh, varnost hrane eh, ima opravka z primernimi zakoni in seveda na te pa vplivamo. Kolegice in kolegi, vem, da vas ni veliko. To, da verjetno bodo ti, ki so tukaj drugim povedali, je treba se eh, posvetiti predvsem v tista področja evropske politike, eh, ki so eh, tudi primerna za to, da se udejanja primerno okoljsko politiko. Naprimer, bila je tukaj gospa komisarka Damanati, ki je govorila o ribiški politiki. Če mi kot odbor za okolje ne bomo posegali na tem področju. Tu gre tudi za reformo kmetijske politike, naprimer. E, smo pravzaprav e, iz roke spustili velik del tega, e, na kar lahko vplivamo. In zato se je treba mešati. Saj veste, v prihodnem letu je treba veliko storiti, kajti drugače bo postalo vse brez našega vpliva za celotni finančni okvir do 2020. Seveda to nima toliko vpliva na samo razrešnico, ampak želela sem povedati, da v odboru eh, eh, smo že povedali, kako si predstavljamo, da bi naj izgledale posamezne politike, kako bi jih naj obnovili, da več pašejo, pazijo na eh, trajnost, na um, izpuste CO2, da se bolj uh, upošteva te vidike in da se na ta način eh, v celoti pripomore k temu, da bi se borili proti podnebnim spremembam. Bi vam pa še enkrat položila na srce, da se za to brigate in se s tem ukvarjate. Toliko. Ostalo si lahko preberete. V zvezi s tem, kar je bilo rečeno 2010 eh, generalnim direkcijam eh, za podnebje, za okolje in sanko, eh, z vsem tem smo lahko zadovoljni dobro eh, so se potrudili in izpolnili to, kar je bilo predvideno. Če si pogledate, edini čisti okoljski program Life eh, je dejansko doživel dobro uresničitev. Sicer malce drugače od tega, kot je bilo sprva mišljeno, obsti, obstojali so indikativni prispevki za posamezne države in eh, če so prišle, prišle če so prišla vprašanja iz določenih držav in eh, če eh, se pač eh, ne izpolnjuje določenih pogojev v posameznih državah, je možno ta denar nameniti drugim zadevam. In zato je dobro, da se posamezne države posvetijo temu vprašanju in ugotovijo, kje lahko stvari izboljšajo. Eh, denar se je pa dobro uporabil, ta denar, eh, ki smo ga uspeli nameniti tem eh, ciljem. Če govorimo o tem, kako je bilo z denarjem, ki je bil predviden v proračunu in zakaj je bil izpotrošen. Če si to ogledano in ni bilo recimo vse koriščeno, moramo ugotoviti, zakaj pri življenju pri boleznih eh, smo lahko srečni, pri živalskih boleznih. Če ni bilo to dovolj koriščeno, je to dobro, kajti to pomeni, da ni bilo toliko bolezni, ni bilo treba kupiti toliko cepiv. Po drugi strani se pa dogaja, da zneski, ki jih eh, bi lahko uh, eventualno uporabili, previsoko postavijo, torej preveliko količino zahtevajo. Uh, jasno rečeno, uh, države uh, Eh, preveč predvidevajo. Eh, poglejte si eh, generalno direkcijo Sanko, če je toliko prijavljeno za te zadeve in seveda generalna direkcija bo malce zmanjšala zneske, kljub temu pa še potem na koncu ostane dosti viškov, je treba ugotoviti, zakaj in je treba raziskati. Drugače pa lahko svoje strani DG Sanko, eh, eh, torej direkciji za eh, podnebje in za tudi okolje, da damo razrešnico. Eh, katere agencije so naše pristojno, eh, to je za kemijo v Helsinki, v Kopenhagnu, za zdravila v Londonu, za prevencijo in nadzor bolezni v Štokholmu in Evropska agencija za varnost eh, živil v Parmi. To so agencije, za katere smo mi pristojni. In če si pogledamo to področje, lahko rečemo pri prvih štirih agencijah, da se ni treba s tem več ukvarjati in o tem Eh, razpravljati, kajti eh, brez omejitev lahko predlagam, da jim damo razrešnico. Eh, vidimo namreč, da Agencija za okolje je opravila dobro delo, da je denar potrošila prav tako, kot smo predvidevali in predlagali. Lahko samo rečemo, da Agencija za okolje eh, bi lahko morda še malce več storila eh, na področju komuniciranja. Eh, v letu 2011 je bilo to že Eh, storjeno, ne da bi leta 2010 eh, to zahtevali eh, posebej, ampak sedaj bo verjetno še postalo boljše, kar se tiče komuniciranja in tudi ozaveščanja javnosti, bomo gotovo lahko videli, da se bo veliko storilo. Veliko, to lahko govorimo tudi za agencijo za kemikalije. 33 eh, milijonov evrov eh, smo morali eh, prenesti iz evropskega proračuna v prejšnjem letu. Letos pa se je v celoti ta agencija financirala iz svojih prispevkov in moramo pa omeniti, potem ko je bilo delo že ustrezno urejeno v agenciji za kemikalije, je ta agencija veliko storila eh, na področju komuniciranja, torej eh, veliko razširjanja vedenja o njihovi delovni v njihovi dejavnosti. Tako da je bila eh, javnost bolje obveščena o tem, s čim se sploh agencija ukvarja in da je sočasno vsem, ki so morali eh, prijavljati svoje proizvode tej agenciji, eh, dala možnost, eh, da lahko to bolje storijo. In sicer s tem, da je agencija ponudila tudi seminarje za ozaveščanje. Um, poleg tega lahko rečemo, da je agencija za zdravila se malce popravila. Um, informacijska tehnologija je sicer tukaj tudi še eh, malce v zaostanku in se bo še treba malce potruditi, ampak plačilne eh, okoliščine in pogoji so se izboljšali in to jasno izboljšali. Eh, še enkrat se mora pa izboljšati in tukaj pričakujem, da bo naslednja študija k temu pripomogla. To študijo smo naročili mi kot odpor, da da bi dobili več informacij o izboljšavah, pa je, da um, jo moramo to agencijo uh, opremiti z denarjem, to agencijo EMA, ampak um, te storitve, ki jih morajo nacionalne agencije prispevati, mora EMA posebej plačati. Nacionalne agencije eh, pa več kot 50 eh, odstotkov eh, dobijo denar iz EME in evropskega proračuna. Ne vem, če je to v smislu tistega, ki je ustanovil to agencijo, ampak to bomo še ugotovili. E, mi kot tisti, ki smo pristojni za razrešenco, pa tu ne moremo ničesar storiti, e, moramo samo e, si biti na jasnem, zakaj gre, ko gre za modalitete plačil. Moramo pač pogledati, kako stvari stojijo in kako je z nacionalnimi agencijami. Četrta agencija, Štokholm, Mm, tukaj um, bi eh, želela mm, samo um, to, da se ni treba pritoževati. Eh, načelo ali pa eno od eh, proračunskih načel bi je, da ob začetku proračunskega leta vsaka akcija dobro oceni, koliko denarja potrebuje iz evropskega proračuna, eh, da bo lahko v proračunskem letu izpolnila vse obveznosti. ECDC je tudi v letu 2010 pokazala preveč presežka. Eh, namreč eh, večinoma je krasno, če imaš preveč denarja in eh, nimaš izgub in moraš prositi za dodatna sredstva. Ampak zaradi finančnih načrtov je to problematično. To je, ima opravka z celotno izdelavo proračuna. Prišlo je sicer že do izboljšav. Leta 2010 je. Eh, bilo še vedno eh, preveč, kajti ECDC eh, je, mm, je imela predviden, predvideno selitev v novo poslopje, ampak do tega ni prišlo, ker je bilo treba urediti še določene stvari. Eh, drugače eh, je pa treba v, tej, eh, v tem Evropskem centru Agenciji za preprečevanje obvladovanja bolezni še mal, določene stvari izboljšati. Če bi bili um, malce pikri, bi rekli, tako pač je v Evropski uniji, ampak Eh, ampak eh, pač eh, stvari se je treba izboljšati. Ko pa gre za parmo, pa pride takoj do spora. Neodvisno odločanje v EFSI, ki je vedno pod vprašajem, ki ga vedno kritizirajo ali pa kakorkoli pač to poimenujete, to neodvisno odločanje Eh, odločanje je tudi v proračunskem postopku 2010 oziroma v razrešnici 2010 eh, igralo določeno vlogo. Moramo eh, razlikovati med neodvisnostjo znanstvenih odborov in ti znanstveni odbori imajo svoje Um, strokovne študije in uh, znanstveno vsebino teh študij. Uh, po drugi strani pa so uh, tudi sodelavci, ki zapuščajo EFSO in eh, se zaposlijo v neki farmacevtski družbi ali pa gredo v podjetje, ki je del področja, ki ga ocenjuje EFSA. No, eh, v Evropski uniji obstoja tako eh, imenovana uredba eh, o sodelavcih in eh, te zadeve so pravzaprav jasno opredeljene. Agencije pa morajo paziti na to, da to obliko uredbe prilagodijo in ustrezno uporabijo za svoje področje in da vsega, Eh, pravila čim bolje tudi izpolnijo. In eh, prav pri tem imamo sedaj upravka s primerom, eh, ko je neka sodelavka EFSE odšla k Singenti, se zaposlila v Singenti. To je podjetje, ki se ukvarja z gensko spremenjenimi organizmi, In uh, tam je predvideno, je določeno prehodno obdobje. Torej, od takrat, ko zapustiš EFSO in začneš delati za neko podjetje. In to prehodno obdobje je pri njej bilo prekratko. Torej, ona je neposredno nalevala delo v Singenti eh, na istem področju, ki ga je prej imela, torej na katerem je delala prej v EFSI. In to je vse izbruhnilo 8. decembra, ta problem. In od takrat eh, poteka zdaj neko dopisovanje sedem, sem in tja in trenutno nisem v stanju, da dokončno zadevo opredelim. Eh, pač pa lahko rečem, da to, kar bomo eh, nadzornem odboru eh, izročili, bo eh, to, da bom eh, naredila en predlog spremembe, pri tem bom pa upozorila na dejstvo, da eh, je prišlo do sklepa v zvezi s tem, da bo EFSA eh, pravila končno prilagodila eh, tem eh, uredbam o mm, zaposlenih, torej o sodelavcih. In 15. decembra očitno je EFSA to potem primerno prevzela in je nadzorni in upravni odbor to potrdil. Eh, zadeva je malce predolgo trajala. Dve leti je pravzaprav potre, prišlo, trajalo, da je prišlo do, do dejanskega prevzema in uh, uresničevanja teh uh, eh, ured v zvezi z uh, sodelavci. Mi pa lahko predlagamo, da vključimo ta predlog sprememb in uh, tako, kot se pač pogosto dogaja, bomo poskušali uh, Katrin Žislena Nel uh, povabiti in jo poprašati v zvezi z tem, primerom. Eh, več pa vam tudi jaz ne morem povedati v zvezi s tem. Merci, Hvala lepa, gospa Hawk, za to odlično delo. No, sedaj pa Bogoljo. Um, v imenu našega um, poročevalca iz Alde, poročevalca v Senci, um, najprej v njegovem imenu gospod Prnajotos bi se rad zahvalil za vaše delo, bi pa rad vendar izpostavil nekaj točk. Tole ga zanima. Torej, ko bo pripravljen program um, za delo v, um, v odboru za proračunski nadzor, je treba poskrbeti za to, da bo odbor Envi imel zadosti časa za to, da bo pročil um, vse to. Ne samo um, poročilo um, računskega sodišča za začetek leta 2012, ampak tudi druga poročila, kot naprimer um, poročilo um, notranjega oddelka komisije za revizijo. Prav tako treba razrešiti um, to, kaj se dogaja v Evropski agenciji za zdravila in pa v EFSI glede konfliktov interesov. Kolega želi proučiti poročilo o razrešnici za obe agenciji, še preden se um, oblikuje dokončna mnenja. Prav tako kolega želi, da um, pr, računsko sodišče um, skrbi za stroži nadzor nad temi agencijami. Um, prav tako ima še predlog spremembe um, pri razrešnici za Evropsko agencijo za zdravila in pa tudi za EFSO. Najprej EMA, um, Evropska agencija za zdravila. Uh, Evropski parlament je že na začetku tega leta um, analiziral to agencijo, jo kritiziral, kajti predstavili smo razrešnico tudi na predlog Kokobuja, torej odbora za vročunski nadzor. Zakaj gre za konflikt interesov pri strokovnjakih, ki so bili vključeni v ocenevanje nekaterih zdravil, še posebno um, gre za Revolving 2 uh, in pa za izvršnega direktorja pri tem. Najprej konflikt interesov. Um, um, svojem mnenju za proračunsko razrešnico za leto 2009. Um, je parlament um, predvsem um, omenil kodeks ravnanja agencije, to kritiziral in prav tako je čakal na to, da um, se dokončno oblikuje mnenje um, notranje revizijske komisije. Izkazalo se je, da so nekateri um, strokovnjaki vključeni v konflikt interesov ampak um, to vprašanje ni bilo do konca razrešeno. Pri H1N1 um, so se prav tako pokazali nekatere težave. Pri zadnjem glasovanju o proračunski razrešnici je parlament um, dal pozitivno mnenje ampak je pa vendar ugotovil, da um, so obstale nekatere države um, pri um, razrešnici, ampak um, za to naj bile pristone same države članice. Kljub temu pa bi lahko um, Evropska agencija za zdravila bolje um, proučila to, kaj se dogaja s konfliktom interesov pri njih. Nekatere dejstva so precej moteča. Pregledala sem dejstva um, v EMI in ugotovila dvoje. Um, Poglejmo si francoske strokovnjake, um, nekateri strokovnjaki EFSAPSA uh, so pripravili svoje uh, poročilo za EMO in pa za uh, francosko agencijo. In večkrat se je izkazalo, da so bila različna poročila raznolika. Naprimer, um, nekatere netačne številke pri EMI. Prav tako se je večkrat izkazalo, da um, strokovnjaki pri EMI niso um, razglasili nekaterih interesov, pri drugih agencijah pa so proglasili te inter interese. Prav tako se je izkazalo, da je um, eden izmed zaposlenih imel um, povezave z farmacevtsko industrijo. Pravila EME pa pravijo, da um, moraš zapustiti položaj v farmacevtski industriji vsaj pet let pred začetkom delovanja v agenciji. Potem Revolving 2, uh, skupina nevladnih organizacij, je razkrila, da je izvršni direktor te agencije um, vodil tudi neko drugo posvetovalno agencijo um, pred svojim prihodom v to agencijo. Takrat sem analizirala ta primer. EMA in komisija um, morata ugotoviti, kako boste v prihodnosti zagotovila uh, um, boljše izvajanje 16. člena za um, status um, funkcionarjev. Pravila imamo, ampak izvrševanje pa je problem. In zato sem gospoda Pajmotosa prosila k temu, da um, zahteva bolj um, kritično poročilo um, glede EME. E. Uh, sedaj pa še glede EFSE, e, Evropske agencije za varnost hrane. Um, 7. Um, septembra smo dobili nekatere analize, ampak mi se s tem ukvarjamo sedaj že, ne vem, dve leti ali več. Tudi nekdana koordinatorka za znanstvene namene pri uh, eh, GSO-jih se je um, maja 2008 pridružila um, CGNC. In tudi to je lahko problem konflikta interesov. Takšne interese je treba pravočasno razkriti. Prav tako pozivamo k temu, da um, Evropska agencija za varnost hrane um, spoštuje svoja pravila in da um, bolje prouči morebitne konflikte interesov. Tretjič, če se včasih zgodi, da um, še um, kdo ponovno loži svojo prijavo, mora um, EFSA bolje um, proučiti, um, kako je povezano njihovo nagdanje delo in pa sedajšnje delo Evropske agencije za varnost hrane. Uh, včasih smo zahtevali takšno pojasnilo, pa jih nismo dobili. Pa še nekaj. Po letu 2010 se je večkrat pokazal konflikt interesov pri večjih vprašanjih. Uh, pri aspartamu, na primer, se je to izkazalo. Um, in to je zelo neobičajno. Tudi tukaj je bil kršen 16. člen uh, kodeksa za funkcionarje to zmanjšuje vrdostojnost Evropske agencije za varnost hrane, pa čeprav mi zelo potrebujemo um, njihove um, strokovne sposobnosti. Namenjam še uh, Pesticide ne, Action Network. Ta je analiziral um, mnenje znanstvenega odbora iz EFSE glede toksikologije. In skazala se takole, 8 od 13 članov te skupine imajo um, povezave z EFSE-jem in nekateri imajo tudi pogodbe z industrijo. To je konflikt interesov, ki se nanaša tudi na um, panel za GSO. Um, prejšnje leto se je pokazalo, da je um, vodja um, te skupine um, že pred letom 2003 um, sodeloval z industrijo pri oceni nekaterih tveganj. In um, IFS in pa druge um, skupine v industriji so vplivali na um, uredbo glede GSO, naprimer potem leta 2006 je Kevin Glenn iz Monsanta um, prav tako odšel na delavnico v Atene. Um, glede poročila, ki je potem zelo vplivalo na smernice, ki smo jih sprejeli. In to ni normalno. Zahtemo, da se odpre razprava o tem, kako bi um, EFSA um, bolj um, omejila te povezave z industrijo. nekateri proizvajalci živil, um, kemikalij in pa farmacijskih izdelkov so zelo vključeni v um, delo agencije in vplivajo na njihovo delo. Um, Svetovna trgovinska organizacija je že večkrat kritizirala um, njihovo delo ter pa tudi povezave tobačne industrije z agencijo. EFSA zato mora pripraviti časovnico za to, kako rešiti vse te probleme. EFSA je dejala, da um, obstajajo nekateri konflikti interesov um, in da je to treba proučiti. Ampak te ukrepe treba sprožiti v praksi. Um, treba se bolj učinkovito boriti um, proti temu in sicer sprejetem nekaterih smernic. Um, treba spoštovati 16. člen kodeksa za funkcionarje. Prav tako je treba gotoviti, um, kako um, upoštevati podatke iz agencije in pa podatke iz industrije. Prav tako treba predvideti sankcije v primeru konflikta interesov. Vse to zahtevamo in dokler um, tega ne bomo dobili, mislim, da moramo biti bolj odločni. Vem, da sem bila nekoliko dolga, um, se opravičujem, ampak to je bilo zelo pomembno. Uh, sedaj pa predajam besedo uh, kolegu Žombriju. Um, Hvala. Gospa predsedujoča, prav lepa hvala tudi za vaš lastni prispevek. Eh, rad bi podprl Juto Hauk, eh, ko eh, pravi, da je premalo kolegov prisotnih, ko gre za razrešnico. Pomislite, Al Capone je bil v zaporu, ker so pogledali njegove knjige in so ugotovili, da njegov obračun ni bil prav, pravilen in je moral v zapor. Eh, torej, ta odbor eh, se ukvarja z okoljem tudi in imam vprašanje v zvezi z vsem skupaj. Podpiram eh, osnutek poročila gospe Hauk in ne vidim razloga, da bi to dopolnili. Toda druga področja Evropske unije, kako je s tem, smo mi omejeni samo na področje okolja eh, ali lahko tudi um, govorimo o ribištvu in um, marsičem drugem. Eh, sam kot član eh, odbora za nadzor proračuna opozarjam na celo vrsto pripomp iz. Um, računskega sodišča. Zelo so kritični eh, v zvezi z določenimi elementi v drugih programih, naprimer agri-environment eh, in eh, druge oblike politike. Zelo malo okoljskih ciljev je doseženih iz programa, ki je v velikem delu posvečen okolju. Kot odbor moramo biti silno kritični. In eh, zadnji, v preteklem tednu je sodišče eh, obravnavalo skupno ribištvo. Eden izmed eh, Eno izmed vprašanj je prevelika kapaciteta in prišli so do zaključka, da kapaciteta ribiških ladij sploh ni um, pravilno opredeljena. In če želimo mm, nekaj doseči, se moramo vprašati, ali bi se naj naš odbor za okolje tudi eh, ukvarjal z drugimi področji, ki so pomembna eh, v Evropski uniji. In če je tako, potem bi lahko tudi sam prispeval še nekaj predlogov sprememb za druga področja. Pezih. Hvala lepa, sedaj pa gospa Fezi. Uh, eh, merci, uh, merci, madame. Le. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Se pa ponovno strinjam s tistim, kar ste prepovedali. Glede EFSE, in pa Evropske agencije za zdravila. Hvala lepa, gospe Hauk, za opravno delo glede proračuna oziroma razrešnice. Imam uh, iste pripombe, pa še nekaj bi dodala. Res čudno. Te agencije, sploh Evropska agencija za zdravila, um, morda se tukaj nekateri ne strinjate, ampak um, 80 odstotkov teh se jih eh, financira iz um, davkov. Um, in včasih um, pri tem jih financirajo tudi uh, farmacevtske um, industrije. In če so včasih nekatere um, davki preveč vezani na industrijo, v tem primeru farmacevtsko industrijo, potem se gotovo pojavi neke povezave in potem se seveda pojavi konflikt interesov. Naprimer, uh, najmenjši potem dostop do informacij. Presenečen sem, ko vidim, naprimer, tole. Um, takšna revizija v EMI govori o funkcionarjih komisije. Um, dve leti smo potrebovali, da je Foreign Debt um, nek odbor dobil to revizijo in potem so pozvali medijatore, da dobijo um, dostop uh, do tega dokumenta, ki je javni dokument. Torej je jasno, da nekaj ne deluje. Mi um, smo člani parlamenta, ampak nimamo um, dostopa do takšnih revizij, oziroma zelo pozno. Uh, tukaj imamo um, revizijo iz aprila 2009, potem še ena revizija iz leta 2010. Zahtevamo dostop do teh revizij. Kaj ti? Če želimo spremembo glede naprimer konflikta interesov, glede upravljanja teh agencij, potem pač moramo imeti dostop do teh notranjih revizij, če ne, ne bo šlo. Potem še nekaj glede konflikta interesov. Uh, Ongren um, je večkrat naletel na kritike, ko smo gotovili, da um, je bil del svetovalnega odbora. Ampak gledajte, že novembra je ustanovil svoj odbor, uh, dva meseca predtem pa je zapustil prejšnjo skupino in to je jasno, da um, nekaj ne deluje oziroma da so časovni roki prekratki. Prav tako smo izvedeli, da je bil milijon um, evrov od farmacevtske industrije v obliki delnic. Zelo um, veseli so bili ti farmacijski laboratoriji, da je um, prišel na svoje novo mesto. Um, kaj pa je tukaj z retroaktivnostjo? To je v nasprotju z 16. členom kodeksa funkcionarov, ki ste ga preomenili. Um, težko rečemo, gledajte, um, vi sedaj um, ne morete biti um, več del svetovalnega odbora, zato da bi dobili um, dovolinico za vstop na trg. Mislim, da tukaj ni nekaj ni v redu. Pa še nekaj, kaj smo se naučili pri tej um, razrešnici oziroma pri reviziji. Nekatera zdravila so bila na evropski ravni sprejeta po mnenju nekaterih strokovnjakov, ki so bili pristranski. Torej, to pomeni, da se pripravi poročilo o zdravilih in strokovnjaki imajo delnice v farmacijskih podjetjih, ki bodo um, dala takšna zdravila na trg. To je čudno. Uh, Torej, ali se je po reviziji um, še enkrat opravila um, ocena teh osmih zdravil? Ne vem, takšna zdravila očitno so pripravili strokovnjaki, ki so del farmacevtske industrije. In v tem primeru potem potrošniki ne moramo imeti nekakšnih jamstev, da ni škodljivih učinkov, takš, oziroma stranskih učinkov takšnih zdravil. Marsikaj narobe s funkcioniranjem Evropske agencije za zdravila. Se pa popolnoma strinjam z gospoda Paže glede Evropske agencije za varnost hrane. Kako bi okrepili vlogo evropskih poslancev? Tako, da se ne odločijo odločimo za to razrešnico, kajti če bomo podelili to razrešnico, potem bodo nadaljevali s takšnim delokom sedaj. Potrebujemo agencije, ki bodo um, res odlično um, delovale. Sedaj je um, lažje dobiti um, vstop na evropski trg kot pa nacionalni trg. In to je čudno, to ni jasno. Seveda um, Vsi želijo um, stopiti na evropski trg, ker je evropski trg veliko um, večji kot pa nacionalni, ampak um, pravila bi morala biti strožja. Še enkrat naj povem, da se strinjam s tistim, kar je povedala gospa Lapaža. Pa še nekaj je prosila um, gospod poročevalko Hauk. Um, želimo um, evropske agencije, ki bodo na evropski ravni dejansko delovale um, brez madežov. Hvala lepa, sedaj pa um, Zofija Maze Kukovič. Gospa predsedujoča najprej hvala poročevalki za izčrpno poročilo. Jaz pa bi želela izvedeti še nekaj več, kako so se agencije odzivale na aktualno ekonomsko krizo, koliko so vse evropske institucije usmerile svoje delovanje tudi zaradi ekonomske krize v, na posameznih področjih. Kajti zdravje vemo, da je seveda odvisno od okolja, odvisno je od hrane, predvsem pa je odvisno tudi od počutja in ljudje, ki nimajo delovnih mest, ki jih je če dalje manj, se jim tudi zdravstveno stanje evidentno slabša. Torej, za vsako agencijo posebej bi bilo zelo dobro slišati tudi to, kaj so storile v tej smeri pri osveščanju prebivalstva pri tem da vemo da so danes tudi zdravstvene blagajne zaradi ekonomske krize če dalje bolj prazne po posameznih državah in kako lahko to rešimo gotovo da na način da se tega najprej zavedamo tudi na nivoju evropskih institucij in močneje močneje osveščamo o zdravem načinu življenja in seveda tudi o hrani. Hvala. On arrêtera là la liste des intervenants. Ja, seznam govorcev je zaključen. In potem um, bomo še govorili o GSO, sedaj pa gospa Eken. Bom zelo um, kratka. Najprej tisto, kar ste vi povedali, gospa Rece devoče. Tukaj imam pri številnih agencijah mm, veliko težav. Naj um, podarim pogoje glede EME, e, torej Evropske agencije za zdravila. Sedaj zahtevamo um, preglednost pri um, tej agenciji. Um, tukaj je potekla prava vojna um, in prejšnje poletje smo v tej vojni zmagali. Ampak še vedno pa so nekateri um, zelo omejeni, nekateri niti ne morejo dobiti, naprimer, um, eh, ne morejo dobiti rezultatov kliničnih testov, pa čeprav so ti negativni. Eh, farmacevtska um, industrija vedno skrbi za tajnost in to je praktično kaznivo dejanje včasih. Mislim, da moramo biti zelo previdni, kaj tukaj počnemo pri um, teh zelo pomembnih agencijah. Prav tako treba ugotoviti, kako kako um, so povezane nacionalne agencije in pa evropske agencije. Evropske agencije res mora biti pregledne, ampak zaenkrat tako še ni. In um, če so povezave um, tukaj tako zelo močne, mislim, da moramo biti strožji in bolj odločni. Mi smo tukaj zato, da um, se borimo za zdravje evropskih državljanov in zato moramo poskrbeti. Hvala. Se pa popolnoma strinjam z vami gospa Testori. Um, gospa direktorica um, Gidesanko, hvala lepa, gospa predsedujoča. Sedaj naj povem, da um, je naš komisar zelo zavezan k temu, da razrešimo konflikt interesov. V zadnjih devetih mesecih um, poteka projektna skupina med vsemi agencijami, kjer želimo poskrbeti za to, da bodo um, vse agencije, ki so odvisne od nas, dejansko izvale iste visoke standarde, zato da bi se izognili konfliktu interesov. Prej ste govorili o katerih konkretnih primerih, um, gospa. In uh, ti primeri nas zelo um, skrbijo, ampak uh, to so primeri iz preteklosti. Sedaj imamo boljši sistem za razreševanje konfliktov interesov v teh agencijah. To so zelo visoki standardi. In sedaj Um, bomo poskrbeli za to, kot ste želeli, gospa predsedujoča. Um, v svetem parlamentu bomo predstavili poročilo, kjer uh, bomo pokazali, kaj vse je storil Gilesanko na tem področju, vse, um, odkar je prevzel pristojnosti za nadzor teh dveh agencij, um, EME in pa EFSE. Hvala lepa, gospa direktorica, sedaj pa gospa poročevalka. Se želite odzvati na vse to? Ja, da, uvodoma prošnja. Tako vi, Eh, gospa Lapaško, tudi Mišel Ribazi, pa tudi gospa Auken, eh, ste se priključili temu, kar ste vi dejali. Eh, zelo bi pozdravila, če bi to, kar imate že v pisni obliki, dobila tudi jaz, da lahko zadevo ustrezno obdelam. To je prva zadeva. Hvala lepa. In drugič, Geban je vprašal, ali mi kot okoljski odbor lahko rečemo še nekaj o drugih področjih v, na področju razrešnice. Ne, tega ne smemo. Eh, moramo poskušati, da se eh, nekako vključimo v drugih odborih. Eh, vem, da je odbor za okolje Eh, govoril tudi o, sedaj, o reformah. Seveda, to so različna področja, eh, politika tudi na področju ribiča in tako dalje. Eh, mi kot odbor moramo oddati svoje stališče in svoje mnenje. In nas poznam, poročevalc poda svoje mnenje in more biti na to, podamo še kakšen predlog sprememb, ampak pomembno je, da se dejansko ukvarjamo neposredno z predlogi komisije kot poslanci eh, v Evropskem parlamentu in tudi kot eh, člani eh, političnih skupin. In da bi se zelo aktivirali pri tem, da opredelimo, kako bi naj tekle reforme. Drugače, po mojem mnenju, ne bomo. Um, kaj dosti uspeli storiti. In bi pa bilo dobro, da bi izbrali to pot, ki sem jo sedaj nakazala. E, gospa Testori je sedaj dejala nekaj, kar je popolnoma res. Ukvarjamo se s preteklostjo, z letom 2010. Tako pa stvari stojijo. E, če si v e, postopku razrešnice, potem je Eh, govora vedno o zaključenem proračunu. In eh, ko se zaključuje stari proračun, se pač tu daje razrešnica. Tako pač je. Moj problem pa je, eh, isti kot problem mnogih drugih, pa tudi je to težava recimo Mišeli Vazi, ki pravi, Eh, rada bi videla notranje revizije. Želim videti, kako izgledajo. Drage kolegice in kolegi, interne revizije, tako kot so predvidene, eh, ne glede na to, ali gre za agencije, ali gre za dele komisije, eh, ko se jih interno ocenjuje, interne revizije so zato na svetu, da se administrativno oceni in um, predlaga izboljšave, da bi prišlo do izboljšanja administracije. Kako pa vi mislite, da izgledajo interne, te interne revizije, če bi bile nenadoma vse na medmrežju? In um, ali naj potem kot uh, revizor kar postavim um, kolege um, v kritiko in reči, eh, da rečem, to morate storiti tako in tako, ker so stvari eh, tekle napačno. Zato se pa imenujo interne revizije. Eh, v poteku razrešnice imajo poročevalci na to priložnost, da te interne oblike poročil vidijo in pogledajo in, jih, in to tudi dodatno upoštevajo. Ampak te revizije niso Eh, predvidene za javnost. In eh, sem eh, drugačnega mnenja kot ombudsman. Sem mnenja, da ne more vsakdo si to ogledati. Katerikoli novinar, ki Eh, poskuša pač eh, nekako se ukvarjati z slabim menedžmentom v Evropski uniji. Ne, to ne gre. Mi kot poslanci v Evropskem parlamentu lahko eh, sicer dobimo pogled v interne revizije, ampak tega ne bomo nikoli našli na medmrežju. Čvrsto sem prepričana, da nima dodatne vrednosti, eh, če bi sedaj bilo to vse na medmrežju. Eh, če imamo sicer javno revizijo, ampak interne revizije eh, so interne in bi naj pomagale, da se izboljša administracija. In po mojem mnenju teh internih revizij ni mogoče dati v javnost, kajti drugače ne bi bile več smiselne. ja, die, ja, ich verstehe. Da, razumem, transparentnost je, pri, je, je nujna, ampak m, mm, eh, problem je v tem, da transparentnost v bistvu pomeni, da bi vse moralo biti javno. Ampak, če to storimo, eh, potem eh, notranja revizija je nepotrebna, ki je trenutno sestavljena iz 39 oseb. Kaj naj potem še delajo? Uh, Vse to tudi obstoja znotraj parlamenta, so tudi interni revizori, ki pravijo, no ja, te stvari ne tečejo najbolje, izboljšajte to, storite to tako in tako, da bo bolje. In ta način je primeren, ampak če se zdaj zatem gre v celoti v javnost in lahko vsakdo uh, s tem uh, se ukvarja in uh, kritizira to, potem uh, ne bom ničesar dosegel, ampak bom samo preprečeval uspešno delo. Hvala, sedaj pa res želim, da gremo naprej. Mišel, ja, zelo na kratko, ampak to je res bistveno. Glejte, do kam se bomo odprli? Kateri rezultati lahko posedujemo celotni javnosti in katerih ne? Naj se navežem na tisto, kar se dogaja v ZDA pri FDA, pri njihovi agenciji. Tam je vse dostopno na spletu, vse je pregledno. Naj vam eh, predstavim revizijo. Naprimer, notranja revizija, ta omogoča ustrezno delovanje. In vsako leto potekajo takšne revizije in tako se vidi, kako oni um, izboljšujejo te revizije. Mi tukaj ne želimo uničiti teh agencij, mi jih potrebujemo, mi tukaj želimo izboljšati njihovo delo. In zato potrebujemo dostop do dokumentov. Vloga, komisije, o kateri ste govorili, je, da napravi nekakšen pregled stanja teh revizij. To je zelo obsežno delo računskega sodišča, um, potem um, tisti, ki se ukvarja z notranjimi revizijami in tako dalje. Ampak gledajte, um, ravno v zaupnih dokumentih je največ informacij. Če govorimo o preglednosti, gre za preglednost pri vsem. Tudi um, komisija, ki bo dala odbor um, mnenje za um, zdravila. Tudi tam mora strokovnjak povedati svoje argumente, zakaj bo podal neko odobritev oziroma zakaj ne. Če imate neko komisijo strokovnjaki, um, potem včasih sploh ne vemo, kdo o čem odloča, kje so imena. In to je zelo slabo, kajti to prinese velike konflikte interesov, kajti agencije si rečejo, gledajte, pa saj nas nihče ne bo pregledoval, ni preglednosti, zato je vseeno, kaj počnemo. Um, mislim, da bi morali um, res vse vključiti v to preglednost. No, o tem bomo morali govoriti še kdaj drugič, eh, ne samo pri proračunu, ampak tudi nasplošno. Mislim, da bi bilo koristno, če bi organizirali razpravo, ne vem v kakšni obliki, naprimer v naslednjem četrtletju leta 2012. To so res zelo bistvene vprašanja. Gospod Sibr, še želi besedo. Ja, prosim. Hvala, gospa predsedujoča. Eh, na žalost naš poročevalec eh, ni eh, v senci, ni tukaj, zato bom sam spregovoril. Kolegica Haug je od marsikaj eh, povedala, ampak pri našem eh, delu ne gre za to, da bi transparentnost dosegli, pač pa imamo agencijo, da, ki dobro delajo. Eh, te agencije v korist ljudi, interna poročila zlasti, torej, če bi naj interna poročila imela smisel, moramo mi kot parlamentarci imeti v pogled in da našo javno odgovornost tudi pravilno izpolnjujemo. Seveda, če bi to bilo popolnoma v javnosti, bi stvari tekle v popolnoma napačno smer. Moramo namreč upoštevati, da eh, mnoga poročila imajo tudi opravka z eh, lastnino. Eh, z intelektualno lastnino in tukaj je treba upoštevati tudi objektivnost znanstvene narave, pa tudi gre pravzaprav za to, da se nikogar eh, ne kritizira na veliko. V tem našem eh, postopku razrežnice se moramo kot odbor ukvarjati z dobrim eh, delovanjem agencij. Gre za to, da je neodvisnost sodelavcev zagotovljena. O tem je bilo že govora in v tem smislu si moramo tudi še premisliti, ali ne bi ta način obnašanja Code of Conduct, kodeks obnašanja, nadzorovali, tudi pazili na to, da vsi to spremejo in to, da se strogo tega držijo pri notranjih zadevah, eh, pa transparentnost v celoti ni primerna. Eh, zato še enkrat prisrčna hvala Juti Hauk, ki je odlično delala v zvezi s tem in dejansko eh, to delo opravlja v interesu vseh državljanov in državljank. Hvala. Hvala lepa, hvala lepa, gospe pročevalki, za mm, to odlično delo. Veliko dela ste imeli. 20. Eh, december do 18. je rok za vložitev predloga sprememb. 26. januarja bomo glasovali v našem odboru, 26. Eh, marca pa v proračunskem odboru. Sedaj pa 16 oziroma ne 13. Poročila o ceni zakonodaje o gensko spremenjenih organizmih GSO. Gospa generalna direktorica, prosim, beseda je vaša. Uh, uh, hvala, gospa predsedujoča, hvala za to, da imam priložnost, da predstavim oceno zakonodaje o GSO, ki smo jo opravili, zaključili eh, jeseni. Ta ocena je del kontinuiranega procesa, ki ga uporabljamo pri zakonodaji in sicer, da ocenjujemo, ali je zakonodaja kos eh, sedanjim izzivom. Pri GSO-jih želim predstaviti nekaj dejstev. Trenutno se komercialno gojita dve KS, dva KSO-ja. Monsanto 810, ki se goji v desetih državah članicah in krompir amflora v trih državah članicah. Trenutno je šest držav članic, ki so sprejele zaščitno klauzulo proti gojenju ene ali dveh teh GSO-jev v živilih eh, ni eh, torej GSO-jev, na trgu skoraj ni živil, ki vsebujejo GSO-je, kajti če eh, to vsebujejo, mora to biti označeno. Samo nekaj izdelkov je torej eh, soja in neke stvari, ki pa jih uvažamo. Na drugi strani pa, kar zadeva krmo, je med 85 in 95 odstotkov krme na trgu eh, iz virov GSO in to je tudi ostrizno označeno. Dve oceni ko smo si ogledali torej okoljsko zakonodajo in zakonodajo o živilih in krmi in tu smo ugotovili, da je problem na področju GSO, da ne prihajajo problemi v glavnem iz eh, zakonodaje same, temveč iz izvajanja leti, ki eh, poteka v zelo težavnem kontekstu na nacionalni ravni in na neenak način med državami članicami ti dve poročili kažeta, da potrebujemo boljše izvajanje in da potrebujemo več ukrepov za spodbujanje bolj usklajenega izvajanja. Torej, kaj smo ugotovili v teh ocenah? Prvič, ocene pravijo, da potrebujemo bolj izrazite smernice za oceno tveganja, ki jih uporabljajo ocenjevalci, da se zagotovi, da eh, poteka ocena na osnovi eh, dobro opredeljenih smirnic. Potem ocena pravi, da države članice potrebujejo več fleksibilnosti in da je treba upoštevati seveda tudi ekonomske dejavnike. Kar zadeva uvoz, ocena pravi, da je treba izboljšati učinkovitost postopka odobritve in da eh, je treba se ukvarjati tudi z eh, problemom nizke prisotnosti in to je um, tako tudi zaradi različne hitrosti uvajanja v EU in v drugih državah. Kar zadeva označevanje GSU, smo mnenja, da je boljše ostati pri prostovoljnem pristopu, vendar potrebujemo pristop, ki eh, do katerega se pride znotraj usklajenega okvira. Želim torej povedati Evropskemu parlamentu, da smo zelo resno opravili te ocene in da smo izvedli že številne ukrepe kot odgovor na to oceno in želim povziti te ukrepe. Prvič, kar zadeva gojenje, smo sprejeli svežen o gojenju. Evropski parlament je že pripravil mnenje o tem, trenutno se o tem razpravlja v svetu. Drugič, kar zadeva nizko, eh, torej prisotnost nizkih količin, smo pripravili izvedbena določila, torej usklajen pristop za nadzor teh nizkih prisotnosti GSO. In to velja od julija 2011 naprej. Tretjič, kar zadeva socioekonomske posledice, je komisija aprila objavila poročilo o socioekonomskih eh, posledicah GSO pridelkov in sicer smo pripravili to na osnovi prispevkov držav članic. In sprožili smo postopek razmisleka, ki eh, potekala je tudi pomembna eh, konferenca z udeležbo držav članic oktobra. Četrtič, pri oceni tveganja trenutno končujemo sprejetje smernic za oceno tveganja pri živilih in hrani in, tako, kot je, eh, in krmi, eh, Torej, osnutek tega bomo poslali Evropskemu parlamentu in upam, da bo uspelo sprejeti smirnice na začetku naslednjega leta. Trenutno revidiramo tudi smirnice za oceno okoljskega tveganja. Kar zadeva označevanje GSO, eh, začenjamo študijo za oceno tega, kaj bi lahko bil usklajen sistem in ali sploh potrebujemo tak usklajen sistem. In končno, spremljanje, monitoring. Moj komisar vedno ustraja na tem, da moramo okrepiti spremljanje okoljskih posledic GSO-jev. Tu sedaj razpravljamo z državami, članicami in z družbami o tem, da bi imeli bolj podrobne smernice, da bi zagotovili učinkovito eh, spremljanje po odobritvi GSO-jev. Na to temo bomo organizirali konferenco marca naslednjega leta. Da pa vzamem tako, Že mislim, da smo na pravi poti, vendar seveda se moramo vsi potruditi, predvsem še države članice, da se zagotovi, da bo izvajanje zakonodaje eh, potekalo učinkovito in usklajeno. Hvala. Madame, uh... Hvala lepa, gospa direktorica. Gospa Makavan. Um, thank you. Thank you to the commission for that. Hvala lepa, hvala lepa predstavnici komisije za to. Naj pozdravim tisto, kar ste povedali na koncu, eh, glede um, okoljskih ocen. Eh, tukaj slišimo veliko informacij o tem, kako nekaj vpliva na biotsko raznovrstnost. Sama sem, na primer, eh, slišala poročila o Indiji in pa o težavah. Ne gre samo za pridelek, ampak gre za premeščanje tega. Komisija bi morala te probleme preučiti. Naprimer, imate nek pridelek, um, nek bombažni pridelek, ki je GSO, ampak um, nekaj je potem odporno um, na um, bakterije in potem um, to lahko pomeni težave za druge poščine, kajti um, nekateri škodljivci potem pridejo na druge poščine in ljudje um, ne morejo več jesti te hrane. Včasih mislim, da se pojavijo nekatere države glede biotske raznovrstnosti um, in zelo pozdravljam to delo komisije in upam, da bo komisija tudi delila svoje um, rezultate s parlamentom. Merci, Linda McAvan, monsieur. Hvala lepa, Linda McAvan, gospod voorzitter. Eh, ik stel het zeer op prijs dat. Vele, eh, gospa predsedujoča. Zelo dobro se mi zdi, da nam je komisija povedala, kaj je storila doslej in da ste povedali tudi že nekaj eh, za, v zvezi z načrti za leto 2012. Imam pa nekaj vprašanj direktorici. Torej, pripravlja se poročilo delovne skupine nove eh, metode pridelovanja. In eh, tu se raziskuje sedem eh, metod, med drugim tudi cisgenizo. Videl sem, da je eno od poročil, s katerim se ukvarjamo sedaj, iz marca 2011. In upam, da ne bo tako, da bomo na poročilo te skupine, ki se ukvarja z metodami gojenja, eh, trajalo tako dolgo, da bomo morali čakati tako dolgo. Isto velja tudi za poročilo EFSE, ki se ukvarja z eh, varnostjo rastlin iz sisgeneze. Zato vprašanje direktorici, kdo kdaj lahko pričakujemo, da bomo prejeli poročilo o sisgenezi. Hvala, gospod Aken. Uh, eh, ja, ta je po dansk. Hvala lepa. Nekaj vprašanj? Kako je z dogoročnimi učinki na okolje? Ali se to upošteva pri GSO ali ne? Kaj ti tukaj imamo več odobritev, več dovoljen? In mene zanima, v kakšni meri se upoštevajo dogoročnejši vplivi na okolje? Videli smo, kaj se je zgodilo naprimer pri čebelah. In potem smo gotovili, da včasih nismo vedno poštevali dolgoročnejših posledic. In izkazalo se je, da um, včasih med ni bil zakonito pridelan, um, včasih so bili standardi preveč um, ohlapni in včasih um, dovoljena niso bila ustrezno um, izdana. Ampak, gledajte, seveda, um, včasih je to težko nadzorovati. Ne vemo, kam bodo šle um, čebele. Čebele lahko gredo, naprimer, na cvete, ki so bili poškropljeni ali pa tudi ne. Tudi pri GSEO moramo to upoštevati. Moramo upoštevati, kakšne bodo dolgoročnejše vplivi na okolje. Ne moramo ocenjevati samo gospodarstva in pa socialnih učinkov. Tukaj treba vedeti, da imajo lahko GSEO tudi, naprimer, um, vpliv na proizvajalce medu. Kaj bo sedaj s tem? um, kako bi označili med um, v tem primeru. Torej, ko se izdaja takšna dovoljenja, moramo um, upoštevati tudi dolgoročne vplive na okolje. In kot je že povedala pre, prej gospa Jutrhauk, um, pre, preglednost je zelo pomembna in preglednost mora veljati na vseh ravneh. Kako bomo zagotovili zadosti veliko odprtost in preglednost in kako se bomo zauzemali za naše argumente v razpravah s tokovnjaki. Preglednost je pri vseh vidikih zelo pomembna. Pa še nekaj za konec. Tole me zanima. Ali bi lahko, na primer, sprejeli zavezo, da se um, spoštuje direktiva 18 iz leta 2001, ne pa da se sklicujemo na direktivo iz leta 2003. Tukaj naprimer govorim o živilih ali pa krmi. Kaj ti nekatere določbe um, so bile prej bolj zavezujoče, nekatere so sedaj bolj zavezujoče, ampak včasih to lahko pomeni težave za zdravje in tudi za biotsko raznovrstnost tudi socialno-gospodarsko gledano, to lahko pomeni težave, kajti tukaj treba misliti tudi na patente. Včasih se lahko zgodi, če bomo dali eh, dovoljenja za GSO, je potem to lahko uničil vse običajne poščine. Hvala lepa, sedaj pa gospod Somar. Hvala, gospa predsedujoča, hvala komisiji za poročilo imam vprašanja, ki grejo malo dlje in ne vem, ali bo gospa direktorica znala odgovoriti na to. Če se prav spomnim, nam še vedno manjkajo mejne vrednosti za semena. Vem, da gre za, direkt, za drug direktorat, ampak znotraj komisije prav gotovo poteka komunikacija. Ali imate kakšne informacije o tem, kako daleč smo že pri tem in imam tudi še neko drugo vprašanje. Sedaj že spet slišimo tu v razpravi in seveda eh, v splošni razpravi znotraj EU, ali obstaja ocena učinkov o tem, ali bi bilo možno načeloma delati v kmetijstvu brez GSO-jev, torej vključno s krmo. Če torej 70 odstotkov eh, beljakovinske krme uvažamo v EU, če sem pravilno obveščena, večina teh vsebuje GSO in zato me zanima, ali je sploh možno nadomestiti to uvoženo krmo ne samo, da bi torej, iz drugih držav uvažali krmo brez GSO, temveč da bi to proizvajali sami. Po moje ni možno, ker nimamo dovolj površin na razpolago in tudi ker podnebje ni tako v EU, ampak želim vedeti, ali obstajajo kakšne spoznanja o tem. Hvala. Euh, Hvala za predsedovanje. Um, sedaj pa ti predam besedo, Korin. Hvala pa, gospod predsednik, gospa direktorica, nekaj besed o samem poročilu najprej. No, pri nekaterih točkah mislim, da bi res morali opraviti zelo vsebinsko razpravo. Zakonodajo um, ne želimo vedno spodbujati um, tega, da bi dali GSO-je na trg, ampak želimo se ščititi okolje in pa zdravje pri GSO-jih in to je nekaj drugega. Torej, že a priori se mi zdi to poročilo včasih nekoliko um, vprašljivo. Prav tako, včasih slišimo naprimer takole. Ko država članica izraža pomisleke, um, naj bi jih izražala iz političnih um, razlogov, ne pa iz strokovnih razlogov. To ni res. Nekatere države opravijo um, svoje analize in so izdale um, svoje mnenje na znanstveni podlagi. Pa še nekaj, um, tukaj imamo načelno um, težavo, o tem smo že govorili, um, določbe pri izvajanju. Uh, z gospod Ojkan se popolnoma strinjam, um, kakšna so eh, posredna in neposredna tvehanja na daljši rok pri gensko spremenjenih organizmih. Decembra 2008 je svet sprejel sklepe, ki se nanašajo na to, prav tako um, je to res tudi um, v um, direktivi 18.2001. Treba izboljšati eh, sodelovanje med državami članicami in EFSO. In zato sem presenečena, ko imamo sedaj poročilo um, kjer nekateri vidiki niso zadosti izpostavljeni. Se strinjam s tem, kar pravi komisija. Um, treba izboljšati izvajanje um, zakonodaje GSO. Besedilo zakonodajnih aktov je že v redu, kot ste povedali, ampak problem pa je uveljavljanje. Seveda, nekatere stvari bo treba prilagoditi, to je pa res. Potem um, poščine, um, država članice lahko prepovedo. Um, nekatere pošne GSO. V prvem obravnavi smo um, potrdili uh, besedilo, ki mislim, da krepi predlog komisije. Prav tako je treba tudi opraviti oceno tveganja. um, ki mora biti nekoliko boljša kot pa te sedaj, še posebno, ko gre za um, posredne učinke GSO in pa tisto, kar se um, nanaša na vlogo GSO v trenutni agroživilski situaciji. Prej kolegica povedala, kaj se je dogajalo v Indiji. Širšo sliko treba upoštevati. Um, tudi to, kar se dogaja na globalni ravni. Prav tako postavljam tudi tisto, kar ste storili EFSA in pa komisija glede novih smernic, um, glede. Um, um, okoljske ocene vpliva. Tukaj je bilo doseženega nekaj napredka, še posebno um, ocena vpliva um, GSO um, na nekatere izdelke, ampak um, pri nekaterih drugih proizvodih pa mislim, da bi morali storiti um, nekoliko več. Uh, prav tako uh, skupno um, ocenevanje tvegan tudi um, uh, tukaj um, ne morem sprejeti tega, da bi GSO izuzeli iz vseh um, okoljskih ocen učinka. Pa še nekaj druga, drugega. Um, označevanje um, GSO uh, v uh, izdelkih. Milijon podpisov je pred tremi leti prejela komisija številni uh, proizvajalci um, mestnih izdelkov. Um, proizvajajo um, izdelke brez GSO in to bi morali tudi izkoristiti. To jim moramo dati možnost. Um, da razložijo. Pa še nekaj. Um, sedaj je govora o tem, da bi um, dali um, tudi um, oznako um, o tem, da nekateri izdelki um, imajo GSO-je, ki niso bili zadovoljni. Um, dovoljni. Gledajte, če nekaj ni dovoljno, potem ni dovoljeno. Ne moremo sedaj. Um, reči, um, da um, nekateri pragovi so bili dovoljni, drugi pa spet pa ne. Potem še um, raven onesnažnosti v semenih. Um, tudi to je zelo občutljivo vprašanje in mislim, da to zelo pliva na okolje in na gospodarstvo lahko imamo gese v vseh um, semenih, ampak očitno um, ne v oznakah. Imamo tudi gese -e, tudi v državah, ki sploh ne želijo proizvati gese v pravi nekateri. In to bi pomenilo nevarnost za celotno nasnažnost po evropskem kmetijstvu. To bi zelo tudi povečalo um, stroške za zniževanje takšne onesnaženosti za tiste, ki želijo znižati to onesnaženost. Um, Vsi si želijo zelo prizadevati za čistost svojih semen in laže um, zmanjšati onosnaženost pri viru na začetku, ne pa da pozneje um, vsem akterjem naložimo to, da morajo oni sprejeti ukrepe za to, da bi zmanjšali onosnaženost pozneje v končnejši fazi. Uh, to velja za vse, za proizvajalce in distributere. Tako je treba rešiti problem pri viru. In mislim, da moramo um, ravnati po te logike. Hvala lepa. Zadnji pa ne več stik. Rihaci, seveda. Hvala, gospod predsednik. Mislim, da je pomembno eh, na evropski ravni, da zagotovimo, da gre za varne izdelke in komisija eh, mora tu igrati posebno vlogo, kajti pogodba predvideva previdnostno načelo, torej gre za to, da tudi tveganja, ki bi se lahko pojavila v poznejši fazi, se jih pravočasno predvidi oceni in zato morajo te ocene biti stroge. Komisija vedno eh, argumentira znanstvenostjo. Veliko je strokovnih mnen, ki so tudi znanstvena, ki pa niso vedno v skladu s eh, strokovnimi mnenji, ki jih vedno komisija navaja kot znanstvene. Torej, to naj ne bi bilo neko ideološko vprašanje, ampak mislim, da je zna bistvo znanosti tudi v tem, da prisluhneš argumentom drugih in jih oceniš kritično in komisija pa tudi EFSA imajo tu včasih zelo ozek pogled in tudi včasih igrajo zelo enostransko vlogo. Kar zadeva znanstvenost eh, in varnost, eh, je to treba seveda oceniti glede na dolgoročne posledice in tudi regionalne posebnosti. Komisija je sedaj pripravila predlog, s katerim se je ukvarjal tudi parlament o gojenju. Pozdravili smo ta predlog in eh, želim si, da bi komisija v svetu nekako odpravila to blokado in da eh, države članice dobijo možnost, tiste, ki so previdne, da to tako izvajajo. Druga stvar pa je, da mora komisija zagotoviti, da obstaja možnost izbora. Se pravi, da proizvajalci, ki želijo uporabiti krmo brez GSO-jev, da imajo garancijo, da ni, onesnažen, da, niso, da ni onesnažena ta krma. Vem, da je z tehničnega vidika težko govoriti o absolutni čistosti, ampak te mejne vrednosti znanstveno niso vedno utemeljene in tako kot je povedala gospa Somer, deloma takih mejnih vrednosti sploh še ni. Komisija bi morala torej tu ravnati skrajno previdno, tako da bi zagotovila proizvajalcem in tudi potrošnikom, da je nek izdelek brez GSO-jev. Tako da se vsak zavestno lahko odloči za nek izdelek ali proti. In zato je potrebno poskrbeti za ustrezno označevanje, tako da bodo ljudje res vedeli, kaj konzumirajo. Torej, tako nekako skozi zadnja vrata, da tega pač ni možno dokazati in tako naprej. To ni argument pri taki tehniki, ko gre za zelo veliko, predvsem pa je težko nekako ujeti posledice. In komisija bi res morala malo pogledati dlje v prihodnost in ne bi smela postati pomočnik določene industrijske panoge. Torej, dolgoročne posledice Eh, so lahko hude in gre tudi za politično vprašanje. Torej, komisija ne sme znanstvenimi argumenti napačno odgovarjati na skrbi ljudi. To bi bilo fatalno in usodno in mislim, da mora komisija igrati tu pomembno vlogo in v prihodnje je treba razmišljati tudi v to smer. Hvala. Paola Testori in. In... Pavla Testori, ali želite odgovoriti? Nekaj minut imate besedo, prosim. Thank you very much, Mr. President. So, first of all... Hvala lepa, gospod eh, predsednik. Najprej um, okoljski monitoring, spremljanje. Komisija meni, da je to zelo pomembno in prav zato sodelujemo z um, državnimi članicami, treba podjetji. Ko bodo GSO-ji dovoljeni, potem je treba tudi opravljati spremljanje po um, odobritvi. Um, marca um, bomo organizirali um, delavnico, kjer bomo govorili o tem, kako in v kakšni meri zagotoviti um, to spremljanje po tem, ko se da proizvod na trg. Potem dogoročni še učinki um, GSO-jev. Glejte, Evropa ima najbolj celostne ocene glede um, okoljskih učinkov in pa glede učinkov na zdrav ljudi. Najbolj celostna ocena na svetu. Nišče drug po svetu um, ne počne tega na takšni ravni kot mi. Ne, torej, pomirim uh, poslance. Naša zakonodaja je določila pravila um, ne za tržene, ampak za to, da poskrbimo, da tisto, kar se da na trg, nima um, škodljivega učinka na zdravje ljudi in pa okolje. Potem pragovi, zgornje meje. um, ukrepi za krmo niso namenjeni temu, da bi odobrili um, prisotnost neodobrenih GSO-jev, ampak smo pa vzpostavili metodo za vzorčenje, za testiranje, s čimer bi ugotovili, da um, vsi organi uporabljajo isto metodo za ugotavljanje ničte pristo, prisotnosti, kajti pojavili so se težave glede um, tolmačenja kontrolnih metod. Uh, um, nič ta stopnja za neodobrene um, GSO krme, to še vedno velja. Potem uh, poročanje o novih tehnikah. Um, poslanec Vandal je omenil to poročilo. Res je, sodelujemo z državami članicami. Vzpostavili smo skupino, ki še ni zaključila svojega dela. Um, tam je govora o novih tehnikah, novih tehnologijah, prav tako smo tudi zahtevali eh, mnenje EFSE. Ko bo poročilo zaključeno, ga bomo um, predstavili tudi vam in opravili razpravo. Uh, gospa Somer, um, še um, pragovi za semena, to sem prej pozabila. Ja, um, semena ne smejo biti onesnažena z GSO. Še vedno razmišljamo o tem, ali potrebujemo um, prak za semena um, to, da dovolimo neko minimalno, um, neizogibno količino. Um, to še vedno pročujemo, nimamo še konkretnega predloga. Potem uh, gojenje. Rada bi um, se zahvalila zaradi gospe Lepaže, smo uspeli pripraviti um, mnenje parlamenta, zelo pozitivno mnenje parlamenta o našem predlogu. Uh, še vedno smo prepričani, da je zelo pomembno, da državam članicam omogočimo, da se same odločijo ali želijo um, oziroma ne um, želijo gojiti GSO na podlagi določenih um, argumentov, naprimer um, um, um, agronomski razlogi, um, socio-gospodarski razlogi, uporaba tal. Um, ta predlog je še vedno blokiran v svetu. Zelo si prizadevamo za to, da bo ta predlog na koncu sprejet kajti nam se zdi prav, da omogočimo državam članicam, da se same odločijo, kako bodo uporabljale svojo zemljo, svoja tla, pač glede na svoje pogoje, ki jih želijo uveljavljati. Tukaj bi se prav tako rada zahvalila parlamentu in vašemu odboru za to, da ste um, nam zelo pomagali pri uveljavljanju oziroma sprejemanju našega predloga. Pa še nekaj za konec. Um, izvanje te zakonodaje je v teku. Vse skozi si prizadevamo za to, da bi um, zagotovili um, boljše, um, bolj solidno izvajanje. Vi nam pri tem pomagate. Z veseljem bi sprejeli argumente, ki jih želite predstaviti in smo pripravljeni na razpravo. Upam, da se strinjate. Um, mi smo zelo odprti um, pri tem dosjeju. Hvala lepa. Hvala. Hvala testori in gospod. Uh, Mislim, da je to bil, bila pomembna razprava, ki se bo gotovo še ponavljala, še nadaljevala. Sedaj pa naslednja točka, zeleni pas. 12.500 km zelenega pasu imamo v Evropi in sicer ob nekdani železni zavezi. In to bi bil, bila možnost za našo Eh, strategijo za biotsko raznovrstnost. Gospoda Citi in gospoda Kajfla Rubla, eh, pozdravljam. 3-4 minute bomo imeli predstavitev in potem lahko začnemo oziroma ogledali si bomo video in potem lahko začnemo tudi z, z razpravo o tem. Če tehnika deluje, lahko si sedaj ogledamo ta video. Kaj Fröbel bo tudi takoj komentiral, kar vidimo tu na eh, zaslonu. Gospe in gospodje, gospod predsednik, eh, najlepša hvala, da imam priložnost vam predstaviti zeleni pas. Gre za povezano os biotopov v Evropi in mislimo, da je to uh, eden najbolj ambicioznih in fascinantnih projektov na področju okolja na svetu. 1989 je ena največjih nemških okoljevarstvenih organizacij začela z zelenim pasom Nemčije. Gre za ohranitev uh, habitatov ob eh, nekoč notranje nemški meji. To je projekt, ki eh, danes eh, do, ima veliko podporo v Nemčiji. 2002 je Mihajl Gorbačov obiskal to zeleno območje, ta zeleni pas in v prisotnosti njega, ki je bistveno prispevala k pacu železne zavise, je nastala ideja zeleni pas Evrope. 2004 smo imeli potem konferenco na Mačarskem, kjer se je okrepila ta ideja. Imamo delovni program, imamo partnerje v posameznih državah, ki sodelujejo pri projektu. 24 držav sodeluje, 15 od teh jih je članic EU, tri je kandidatke in štiri potencijalne kandidatke in dve državi, ki nista članici in sicer Norviška in Rusija. IOCN, mednarodna organizacija, je eh, pokroviteljica ta ideje, ki eh, sega od Črnega morja do. Eh, torej gre za dolžino 12.500 km. Tu vidimo, Eh, nekatere nevladne organizacije, ki um, sodelujejo pri tem projektu zakaj je toliko organizacij iz Evrope udeleženo? Zakaj je tako posebnega na tem? Posebno, posobna je torej agl aglomeracija območij, ki so vredni zaščite ob tem pasu. 39 naravnih parkov, 16 jih je čezmejnih in več kot 3200 varstvenih območij ob tem pasu pasu in zato se postavlja vprašanje, zakaj ravno ob tej liniji, zakaj je tu toliko eh, pomembnih naravnih krajin, pa tudi fascinantnih kulturnih krajin, kot je tu na meji med Bolgarijo in Srbijo. In sicer zaradi lige ob železni zavesi. To je bil ta nečloveški, ta nečloveška meja z. Um, ki je Eh, kjer pač ni bilo ljudi, ki niso, ta območja niso bila dostopna in narava je izkoristila to možnost. Torej, to je rezultat novejše evropske zgodovine, ni slučaj, ravno na stečišču dveh oblastvenih plokov NATO in Varšavskega pakta je nastala prava um, torej pomemben um, zeleni trak in sicer eh, zeleni pas in sicer je to, tu živi naprimer ris eh, divje mačke v, eh, in zeleni pas je dober tudi povezovalni koridor, migracijski koridor za različne ogrožene vrste. Zeleni pas pa sega skozi različne biogeografske regije v Evropi. V času podnebnih sprememb, ko se ekosistemi premikajo proti severu, je to tudi migracijski koridor v prioritarni smeri sever-jug. Tu vidimo nekaj um, um, slik z uh, e, uh, e, uh, e, jezero Skudari, potem zeleni pas v Nemčiji, Drava med Hrvaško in Mačarsko. Zeleni pas bi bila super, torej eh, velika dobra možnost, kajti mediji temu posvečajo pozornost in s tem se povezuje varstvo narave z evropsko zgodovino. Tu gradimo povezovalne koridorje za naravo, spostavljamo zeleno infrastrukturo, omrežje življenja in da se ne koncentriramo samo na sivo in tehnično infrastrukturo. In zeleni pas Evrope bi bila hrbtenica za zeleno infrastrukturo v Evropi. To je zgleden projekt, to ni računalniška sim simulacija, to ni načrtovanje za predale, temveč ta projekt že obstaja. Torej, tu na tej zadnji prosojnici vidimo pisano raznoliko sliko ljudi, pokrajin, živali v Evropi. Česar vam ne moremo posredovati s to sliko, je navdušenje ljudi, ki v 24 državah sodelujejo pri uresničevanju ideje, ki je v vseh svojih fasetah še kako evropska. Ljudje in, ljudje in organizacije, ki sodelujo pri tem že dve desetletji, uresničujo nekaj, kar potrebuje varstvo narave, kar pa redko ima na naši celini in sicer velike vizije čezmejne, ki so spodbudne. Vizije, eh, na, pri katerih, s katerimi je možno povezati ideje o biotski raznovrstnosti na ravni EU. In razen tega je to tudi simboličnega pomena. In dovolite mi še zadnjo pripombo. Evropa se ne sme eh, razumeti samo kot eh, zraščanje gospodarstv. Evropa ne samo zaradi sedanje krize evra potrebuje veliko več skupnih evropskih simbolov, tudi um, na področju narave in kulture. In zato naše upanje uh, in želja, da bi nas podprli, da bi Evropski parlament pod, nas podprl pri tem projektom Zeleni pas Evrope, to je torej največji naravovarstveni projekt, uh, ki je čezmejne narave. Najlepša hvala. Hvala Karl Fröbel in Liana Kaldicis. Liano Kaldicis prav tako vadim, vabim tu na odr. Torej, to je enkratni naravni pas tudi v Sloveniji. Ne vem, ali tudi v Litvi, ne vem, ali ima kdo kakšno vprašanje. Torej, malo zadeva tudi Dansko. Sprašujem, ali v Sloveniji poznate ta zeleni, zeleni pas, ali se kaj ve o tem? mogoče želite kaj povedati v zvezi s tem. Hvala lepa za vprašanje, gospod predsedujoči. Ne, nisem, jaz osebno nisem poznala tega projekta, nisem slišala zanj eh, in je zanimiv in vreden razmisleka. Dankeschön, ja, also dann haben Sie es heute kennengelernt. Hvala lepa. Eh, očitno ste to danes spoznali, kolegica je od danes v parlamentu. Eh, pri nas eh, Balti, torej v baltskih državah so ta projekt tudi z odprtimi rokami sprejeli. Hvala za te uvodne besede. Svojo kolegico iz Slovenije bom podprla pri tem, ko je dejala, da je ta projekt še premalo znan v javnosti in eh, ta predstavitev v Evropskem parlamentu bo prispevala k temu, eh, da bo več govora o tem v javnosti. Eh, ta predstavitev je bila zanimiva in tudi, da je veliko vključenih, upletenih v te dejavnosti, ampak o tem je premalo znanega. Hvala. Da, kolega, prosim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 ki bi tudi eh, tekla eh, ob, po poti nekdanje železne zavese. To bi bila zelo zanimiva kolesarska pot in bi naj eh, segala o, tudi tja do Grčije. Torej od severa do juga, torej ista logika stoji za tem že obstoječe možnosti eh, bi vključili in uporabili in na ta način eh, bi eh, bile eh, dane nove pobude eh, za eh, takšno dejavnost v prostem času za kolesarjenje. Vprašanje je to znano. Da, to je znano, Mihajl Kramer in zelen, železna zavesa in tako dalje. Ampak to ni začelo z projektom okoli m, mm, samo v enem delu. Začelo se je z zidom okoli Berlina in na to smo eh, turizem vključili eh, vzdolž cele železne zavese in sedaj obstoja eh, že daljše sodelovanje. Še vprašanje, kaj pravzaprav pobudniki tega zelenega pasu pričakujejo od Evropske unije, od parlamenta, mogoče še nekaj besed o tem ta pobuda ni tako zelo znana v Evropski uniji. V nekaterih krogih je o tem že veliko znanega, ampak veseli me, da so poslanci očitno to zdaj sprijeli eh, z velikim zanimanjem in pričakujemo podporo pravzaprav za razvoj eh, tega sistema eh, vključevanja biotopov. To je naj, najdaljša takšna Eh, oblika povezave biotopov, eh, ki že obstoja in ne poznamo, da bi kje eh, drugje obstojalo nekaj podobnega. In pričakujemo neke, neke vrste zdaj, zdaj potrditev in um, pripravljenost za podpiranje tega projekta, da bi priznali vse Vsta trud v Nemčiji se s tem že dalj časa ukvarjamo, 89. smo s tem začeli in na nacionalni ravni smo poskušali stvar čim bolj razviti. In sedaj upamo, da bo nekaj podobnega uspelo na ravni celotne Evrope ali so države članice Evropske unije in druge države uradno vključene ali samo nevladne organizacije eh, sodelujejo. Ne, države članice so udeležene. Eh, na ti kratki predstavitvi ste videli, da obstojajo eh, nacionalne osrednje točke, to so regionalni koordinatorji, ki so sicer eh, nevladne organizacije, ampak eh, nacionalne eh, osrednje točke so pa stvar, ki jo podpirajo države. Eh, in še zadnje vprašanje z moje strani, kako je z komisijo, ali že imate stike z komisijo, ali je komisija že kaj povedala v zvezi s tem, kako to izgleda. Eh, obstoja več kot le stiki in eh, zato bi se tudi posebej zahvalil. Obstojajo interreg projekti, ki na tej poti, na tem zelenem pasu že obstojajo v osrednji Evropi sedaj tečejo pobude in eh, projekti eh, posamezne države eh, so to, da te projekte razvile in to Evropska unija podpira, ampak kar še doslej nimamo, je, da bi celotna ta pot, celoten zeleni pas doživel mm, podporo v celoti. Torej, nekatere države so že veliko storile, ampak eh, ni povsod razvitost enaka. Eh, prezentacijo imate si že mėlapis ir kuršinerija. Priskir... Eh, na predstavitvi Na predstavitvi smo že nekaj eh, slišali o tem. Eh, Latvija je tudi bila prikazana, da je eh, to Litva, ampak v principu je Latvija v pisni obliki. Je torej Latvija omenjena, rada bi popravila, da je prišlo pač do te napake. Eh, hvala za to pomoč, za, to, za ta popravek. To smo vzeli na znanje in tudi popravili. Eh, če je na robe, hvala lepa. Pravzaprav to vemo, kar ste pravkar dejali. Eh, torej predlagam, da koordinatorjem predlagamo že jutri zjutraj, da bi postavili uradno vprašanje komisiji, kako namerava to pobudo eh, podpreti, to pobudo za zeleni pas Evrope, eh, da bi prišlo do podpore celotnega projekta v vseh državah in eh, na naslednji stopnji bi potem lahko pripravili tudi resolucijo. Ampak ponavadi bomo eh, pričeli z eh, vprašanjem za komisijo, na to bomo eh, imeli razpravo o tem in pri tem se bodo tudi iz inštitucij udeležili. Torej, če ni več dodatnih vprašanj, se zahvaljujem, da ste ta projekt predstavili. Eh, to je bilo pomembno, kajti ni povsod veliko znanega o tem in eh, na ta način lahko sedaj prevzamemo pobudo v parlamentu, da bi ta projekt doživel uspeh. Hvala lepa, s tem je danes eh, naš sestanek zaključen in jutri ob desetih bomo nadaljevali sestanek našega odbora Eh, ob 19. danes je še koktejl eh, zunaj, eh, torej v, v prostoru, ki se